Good afternoon, dear colleagues. Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi in kolegice. Predlagam, da začnemo sestankom danes. Dnevni red je zelo natrpan, prav tako tudi današnji sestanek. Danes bomo sedeli tukaj do sedmih in upam, da bomo vse točke obravnavali še pravočasno. Če nihče nas potuje dnevnem redu, ga lahko sprejmemo. Moramo povedati, da žal tolmačenja v gilščini in hrvaščini danes ne bo. Predvideno pa je tudi elektronsko glasovanje 20 čez 4. Upam, da boste vsi imeli svoje elektronske glasovalne kartice. Z nami so danes tudi ekipe televizije in radija, Danska radio televizija ena in dva. In kot predsedujoče se strinjam z njihovim snemanjem. Zdaj pa prvi, prva točka na dnevnem redu. Kot vsi veste, prejšnjo sredo 20. januarja je predsednik Evropskega parlamenta naznanil, da bo skupina vključila novo točko na dnevni red glede novih ukrepov na Danskem, glede azilnega načrta in sicer v delnem plenarnem zasedanju v januarja. Plenarno zasedanje se je odločilo 188 glasovi za, 108 proti, 37 zdržanimi glasovi, da naj bi točko obravnavljali na sestanku odbora Libe v ponedeljek 25. januar, torej danes. Našega predsedujočega pa danes ni z nami, predstavlja nas na sestanku ministrov za notranje zadeve v Amsterdamu in zato je bilo odločeno, da naj bi to točko uvrstili na osnutek dnevnega reda in prav tako so bili povabljeni predstavniki danske vlade. Z nami je torej gospod Kristjan Jensen, ministr za zunanje zadeve, gospod, gospa Inger Stöberg, ministrica za imigracijo, integracijo in druge zadeve. Ta dva kolega boste predstavljala dansko vlado, zahvaljujem se vam, da ste se tako hitro odzvali. Pozvali smo tudi podpredsednika gospoda Timrmasa, ki danes ne bo z nami, ampak je imenoval Stevena Rajana, ki bo predstavljal Evropsko komisijo. Da bomo lahko pravočasno zaključili in opravili tudi z glasovanjem, predlagam naslednjo organizacijo razprave. Najprej bom pozvala predstavnike danske vlade, da podajo svoje pripombe v 10-15 minutah največ in tudi orišajo azilne ukrepe, potem pa bodo imeli besedo Evropska komisija 5 do 7 minut za odziv. Na to boste imeli možnost spregovoriti koordinatorji, najprej v imenu političnih skupin, vsak bo imel dve minuti za vprašanja in pripombe. Po razpravi koordinatorjev bodo ponovno imeli besedo predstavniki danske vlade, ki se bodo lahko odzvali. In če nam bo ostalo še kaj časa, bomo imeli še drugi krog razprave, v kateri bodo lahko sodelovali drugi poslanci in poslanke. Moram podariti, da se bomo morali držati dnevnega reda, kot je predvideno, saj nam sicer ne bo uspelo zaključiti z obravnavo vseh točk na današnjem dnevnem redu. Tako bom torej predala besedo predstavnikom danskega, danske vlade, najprej gospod Jensen, izvolite. Eh, Spoštovana gospod predsedujoča, hvala, da ste nas povabili, čeprav smo imeli malo časa za odziv. Tukaj bom predstavil pobude danske vlade in ukrepe glede migracije in azilnega postopka z nami je tudi danska ministrica za ta vprašanje. V zadnjih letih je Evropski parlament postal pomemben forum za razpravo teh vprašanj in zato nas veseli, da smo danes tukaj z vami. Danes bi predstavil dansko politiko glede azila, obenem pa prisluhnil tudi stališčem poslancev in poslank. Z veseljem bomo odgovarjali na vaše vprašanje. Danska je in je vedno bila zagovornica evropskih vrednot in temeljih človekovih pravic. Aktivno iščemo tudi evropske rešitve in odgovore na migracijsko-prebežniško krizo. Za dansko vlado je bistvenega pomena, da se izognemo kakršnim koli nesporazumom glede naših pobud in posledično bi želeli nadaljevati s predstavitvijo v danščini. Tako bomo lahko predstavili tudi veliko bolj podroben opis našega novega predloga. Nadaljujemo v danščini. Lad mig indledningsvis sige et par ord om de store udfordringer på asyl- og migrationsområdet, som jo... Povedal bi nekaj o velikih izzivih, s katerimi se soočamo na področju migracijske krize. V zadnjih letih je prišlo do izbruha številnih nasilnih obračunov v Iraku, v Siriji, potem pa smo bili priča tudi gospodarski krizi, migracijski krizi in nekaterim drugim problematikam. Številni mladi iščejo boljše priložnosti, novo življenje in več kot en milijon ljudi je prečkalo meje Evropske unije v letu 2015 in Evropska komisija meni, da naj bi bilo še 1,5 milijonov takih primerov leta 2016. V Evropi se srečujemo torej z zelo težavno situacijo in naše države se morajo soočati s precejšnjim pritiskom. Vsi se zavedamo izzivov, s katerimi se srečujemo na notranjih in zunanjih mejah. Prihajajo veliko migrantov v Evropo, na želitiških postajah so cele trume ljudi, potem tudi ob avtocestah in tako dalje. Gre za situacijo, ki se ne bi mogli predstavljati še pred nekaj leti. In ta situacija zahteva tudi skupne rešitve brez enotnih evropskih rešitev, brez skupnih evropskih odgovorov ne bomo mogli reševati te krize. Takšne rešitve nikoli niso enostavne, prav tako jih ni enostavno poiskati. Evropa mora pri tem sodelovati in prepričan sem, da boste imeli poslanci in poslanke Evropskega parlamenta pomembno vlogo pri tem. vendar ne smemo pozabiti, da moramo tudi na nacionalni ravni upravljati s to situacijo na stabilen in odgovoren način. Zato se tudi Danska tega vprašanja loteva odgovorno. Danska je le ena izmed eh, petih držav na svetu, ki dosega vse cilje združenih narov in sicer 0,7 odstotka razvojne pomoči. Zagotovili smo podporo pri reševanju te krize, pa tudi pri dolgoročnem razvoju in izboljševanju situacije v sosedskih državah. Notranje razseljenje. Posameznikom pomagamo, prav tako migrantom, beguncem. Zdaj pa še trenutna situacija. Septembra 2015 je danska vlada zagotovila 100 milijonov evrov za skupno reševanje migracijske krize. Danska je odigrala tudi aktivno vlogo pri iskanju evropskih rešitev, tudi v sodelovanju z afriškimi državami. In prav gotovo nihče ne bo podstavil, postavil pod vprašaj volje in pripravljenosti Danske, da se sreči s temi kompleksnimi vprašanji. S tem predajam besedo kolegici, ki vam bo lahko povedala več o vladnih pobudah na tem področju. Najlepša hvala. Najprej se vam lepo zahvaljujem za povabilo, da vas lahko danes eh, nagovorim in predstavim našo politiko. Z veseljem sem z vami, tako da vam lahko predstavim več podrobnosti glede nekaterih pobud danske vlade na področju azilne politike in migracije. Najprej bi želela pojasniti določene vidike in vam obenem enem omogočiti tudi boljši upogled v politične izbire danske vlade na tem področju. Kot je omenil moj kolega, je pomembno, da se izognemo kakršnem koli nerazumevanju ali pa napačnem razlaganju naših pobud. In tudi sama bom nadaljevala v ta namen v danščini. Najlepša hvala. Kot sem povedala, današnji sestanek bom izkoristila za to, da pojasnim pobude danske vlade. Dva ukrepa sta vzbudila veliko zanimanje strani mednarodne skupnosti, pa tudi kar nekaj pomislekov in skrbi. Prvič, pobuda glede zasega premoženja prosilcev za azil, pa tudi zamude pri združevanju družin. Dovolite mi, da povem nekaj o tem, kaj je Danska naredila pri soočenju s temi težavami. Obenem pa bi želela povedati tudi, kako sprejemamo prosilce za azil na Danskem. Najprej moram povdariti, da Danska veliko prispeva k reševanju trenutne krize na področju migracij in azilne politike. Danska je sprejela 21.300 prosilcev za azil v prejšnjem letu, torej leta 2015, je torej Danska med tistimi državami, ki sprejema največ prebežnikov, vsaj relativno gledano. 15 tisoč smo jih sprejeli leta 2014 in leta 2016 bi jih sprejeli 25 tisoč. To predvideva tudi naš proračun za leto 2016. Danska sprejema veliko prosilcev za azil, to velja tako v absolutnem smislu, kot tudi v relativnem smislu, torej na posameznega prebivalca. Smo tudi ena izmed držav članic, ki zagotavlja največ humanitarne podpore. Danska se torej trudi po najboljših močeh, zato da bi pozitivno prispevala k premustitvi teh skupnih izzivov. Danska družba, kot tudi družba drugih skandinavskih držav omogoča prebežnikom brezplačen dostop do zdravstvenega sistema, do izobraževanja, pa tudi do določene socialne podpore v primeru brezposobnih, naprimer. Prav tako vse sprejemamo na dostojen način, jih skušamo pravično obravnavati, obravnavati z ustreznim spoštovanjem, prav tako pa jim zagotavljamo primerno pomoč v azilnem postopku. Pomagamo jim torej pri integraciji v družbo. Tisti, ki dobijo dovoljenje za prebivanje, so vključeni tudi v triletni program integracije, torej podpora pri jezikovnem izobraževanju, učenju jezika, potem dobijo tudi nekaj podpore za domače gospodinstvo, zdravstveno podporo, dostop do izobraževalnega sistema in tako dalje, kot to velja tudi za preostanek prebivalstva na Danskem. Prepričan sem torej, da imamo pravičen sistem za obravnavo prebežnikov, še spoh, če se primerjamo z nekaterimi drugimi sistemi v drugih državah članicah. Naša azilna politika odraža tudi splošna načela, ki veljajo za našo družbo. Pomagamo tistim, ki ne morejo poskrbeti za sebe. No, po drugi strani pa tisti, ki lahko poskrbijo zase, niso upravičeni do podpore strani države. In to je temeljno načelo, ki prav gotovo velja tudi v drugih državah članicah, ne le na Danskem. Prav tako bi jim povdarila, da to temeljno načelo velja tako za danske državljane, kot tudi za prosilce za azil na Danskem. V okviru socialnega sistema podpiramo prosilce za azil. In to ima določene posledice, ko število prosilcev za azil drastično naraste. Pred nedavnim sem videla številke mednarodnega denarnega sklada. Izdatki za prosilce za azil so na drugem mestu vseh izdatkov v Evropski uniji. Sploh, če si pogledamo tudi delež, ki ga to predstavlja v smislu bruto domačega proizvoda. Tega se moramo zavedati, tudi ko bomo oblikovali specifične pobude na področju azilne politike in migracij. Opazili smo, da so številne države članice Evropske unije spremenile svojo azilno politiko in te spremembe naj bi začeli uvajati z letom 2016 zaradi obsežnega pritoka prebežnikov. Mislim, da številne države članice izvajo reforme na področju azilne politike in moramo se zavedati, da so številne države iz nuje uvedle nekatere nove ukrepe. In to velja tudi za tiste države članice, ki so bile zaenkrat zelo odprte do migrantov, do prebežnikov. Tudi te uvajajo precejšnje spremembe. In enako velja za Dansko. V luči gospodarskih izzivov katerim vodi sprejemanje tolikšnega števila migrantov in prebežnikov. Danska vlada meni, da je treba uvesti in izvajati tudi številne pobude na tem področju, zato da bi Dansko razbremenili vsaj dela teh pritiskov. Zaradi nekaterih pobud je izbruhljena tudi precej obsežna razprava, žal na osnovi nesporazumov. Še posebej to velja za zakonodajo, ki jo je uvedla vlada decembra 2015. Lepo se zahvaljujem odboru Libe, da ste nam dali priložnost, da pojasnimo, kako je z nekaterimi našimi pobudami. Pobuda, o kateri govorimo danes, naj bi bila sprejeta na Danskem parlamentu jutri in želela bi povedati, da zakonodajni akt v Danskem parlamentu uživa široko podporo. Tiste politične stranke, ki podpirajo ta predlog, predstavljajo tudi štiri glavne politične skupine v Evropskem parlamentu. Pa še nekaj besed o tem delu zakonodaje, ki zadeva zaseg premoženja prosilcev za zil. Ti prosilci za zil, ki prihajajo na Dansko in potrebujejo pomoč, seveda morajo najprej pridobiti status beguncev na Danskem. Če imajo določeno premoženje že pri sebi, morajo tudi plačevati za hrano in namestitev. Tako je bilo v preteklosti in tako bo tudi v prihodnosti. Prosilci za azil morajo tudi jasno napovedati, kakšno premoženje imajo pri sebi in v kolikšni meri lahko krijejo svoje stroške. Osnutek zakonodajnega akta, ki je bil predlagala decembra 2015 danskim pristojnim organom daje možnost, da preiščejo tudi to premoženje prosilcev za azil in upoštevajo del tega premoženja tudi v izračun kritja stroškov za njihovo namestitev in preživnino v tem času, ko ostanejo na danskem. To ne pomeni, da jim oduzamemo to premoženje v celoti, tukaj moramo seveda vse obravnavati posamično in pravično zato da bi to izvajali na primer način, da je Danska predlagala naslednjem. Čisto enostavno. Uporabiti želimo ista pravila za prosilce za azil, kot jih uporabljamo tudi za danske državljane. Določena sredstva so javna, določena sredstva so zasebna. Prosilci za azil lahko obdržijo v primerjavi z danskimi državljani velik del svojega osebnega premoženja. Prosilec za azil, ki seboj ima naprimer določena denarna, denarna sredstva, ima možnost obdržati do 10 tisoč kron, približno 1300 evrov. Vse, kar pa je presežek, torej nad tem pragom, pa naj bi se porabilo za namestitev in hrano med azilnim postopkom. Če imajo seboj druge predmete, poleg gotovine, potem lahko posamezniki obdržijo. Znova torej predmete v vrednosti do 10.000 kron, 1.400 evrov približno. Predmeti, ki ne bi bili vredni več, pa naj bi se uporabili za krite stroško za namestitev in hrano te osebe. Mislimo, da so ti pragovi in omejitve pravični. Še posebej v luči nekaterih zniskov, ki so navedeni v mednarodnem tisku. Mislim, da lahko rečemo, da imajo tudi druge države članice podobna pravila. Naj navedem nekatere primere. 350 ali 750 evrov v nekaterih drugih državah. Naj seveda pri tem povdarim, da nekatero premoženje, ki ima sentimentalno vrednost, osebno vrednost za posameznike, so seveda izključeni iz obsega tega zasega. To vključuje tudi zaročne in poročne prstane, naprimer. Prišlo je do precejšnjega nesporazuma torej. Ko ljudje pravijo, da danski pristojni organi zasežejo premoženje, ki ima sentimentalno vrednost, eh, to seveda ni res. Prav tako moram povedati, da tisti, ki želijo ogovarjati za segu, imajo na voljo tudi določena pravna sredstva in sicer se lahko obrnejo v tem primeru na danska sodišča. Večina prosilcev za azil seboj prinese zelo malo gotovine, pa tudi eh, ne tako zelo vrednega osebnega premoženja in v tem primeru to lahko obdržijo. Tisti prosilci za azil, ki imajo seboj veliko premoženje, pa lahko poskrbijo tudi za kritje stroškov za svojo namestitev in hrano med azilnim postopkom. Pa še nekaj. Možnost. Policije seveda vključuje tudi to, da preiščejo prtljago prosilcev za azil, zato da identificirajo te prebežnike. In te postopke ne bi se uporabljali tudi zato, da se ugotovi, kakšno premoženje imajo te ljudi pri seboj. Pa še pobuda glede združevanja družin, splošno gledano ta možnost ni predvidena za posameznike z začasnim statusom, ki še niso prejeli podaljšanega dovoljenja za bivanje po enem letu. Začasna zaščita se odobri posameznikom, ki imajo zajamčeno zaščito oziroma potrjen status zaradi situacije v državi izvora. le 20 odstotkov vseh prosilcev za azil ima trenutno začasno zaščito. Seveda pa to ne velja za vse tiste, ki se jim odobri status begunca skladno s konvencijo. Tisti, ki so ogroženi, so seveda zaščiteni. Pa še novi predlog danske vlade, predložitev združevanja družin za tiste, ki imajo začasen status, no združitev ni predvidena v nadaljnih treh letih za takega posameznika. Danske pristojne organi morajo posamično oceniti vsak primer skladno z danskimi zavezami v mednarodnem pravu in združevanje družine naj bi bilo omogočeno, ko to omogočijo tudi določbe iz mednarodnega prava. Poznamo celo serijo konkretnih argumentov, ki so bili predstavljeni v smislu tega, da je treba spoštovati določbo 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. In želela bi povedati vam, gospa predsedujoča, pa tudi članom tega odbora, da je trenutna situacija taka, da veliko beguncev, prebežnikov prihaja na naše meje, soočamo se z velikimi pritiski, ni enostavnih in hitrih rešitev. Zato je bistvenega pomena, da vse rešitev, rešitve sprejemamo tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni skupaj. Seveda smo pripravljeni prispevati k iskanju skupnih rešitev kot danska vlada in upam, da na osnovi te predstavitve, da je bolj razumete te naše nove pobude, ki nam omogočajo, da se vsaj deloma soočamo z problematiko oziroma vprašanjem migrantov in prebežnikov. Seveda bomo pripravljeni odgovarjati tudi na vaše vprašanje, gospa predsedujoča, in eh, mislim, da bomo lahko odgovorili tudi poslancem in poslankam, ki bodo imeli dodatne pripombe. Bomo pa se odzivali tudi še na kakršne koli dodatne pripombe v pisni obliki. Najlepša hvala obema. Zdaj pa predstavnik Evropske komisije, gospod Ryan iz generalka de, direktorata za notranje zadeve. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi predstavnikom danske vlade za obrazložitev načrtovanih ukrepov, ki naj bi bili sprejeti v bližnji prihodnosti na danskem. Najprej nekaj preliminarnih pripomb. Komisija zaenkrat še ni imela možnosti podrobno preučiti načrtovanih ukrepov, kot jih predvideva Danska. In seveda si bomo sčasoma pobliže ogledali tudi te sprejete nove ukrepe, bi pa želela Evropska komisija najprej povdariti naslednje. Opomniti bi želeli tudi ta odbor, da Danske ne zavezuje evropska zakonodaja za azil. Je pa Danska skladno s mednarodnim pravom zavezana Eurodaku. In Danske prav tako ne zavezujejo določbe iz direktive o pogojih o sprejmanju in sicer da se ti pogoji zagotovijo prosilcem za azil in enako velja tudi za druge instrumente iz azilne politike Evropske unije. Kot je povedala Danska, bi Evropska komisija podarila tudi, da Dansko zavezujejo relevantne obveznosti iz mednarodnega prava Ženevska konvencija iz leta 1951, pa tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah. Kar zadeva zaseg osebnega premoženja, lahko Evropska komisija pove, da te mednarodne določbe pomenijo, da je premoženje skladno z mednarodnim pravom le v tolikšnem obsegu, kot je ugotovljeno, da je premoženje oziroma zaseg premoženja sorazmeren in utemeljen. Pri tem bi se nam vezal tudi na uvodne izjave predstavnika, predstavnika danske vlade, gre torej za spoštovanje mednarodnih eh, določb glede eh, zasega premoženja in pa tudi ponovnega združevanja družin. V tem smislu je vse skladno. Komisija bi poleg tega želela povdariti in to celo tista država članica, ki jo zavezuje zakonodaja na področju azilne politike. Lahko na tak način izvaja zaseg premoženja in Evropska komisija mora podrobno preučiti kakršnekoli takšne ukrepe skladno z direktivo o pogojih sprejema. Ta direktiva predvideva možnost za to, da država članica oceni in preuči koristi, do katerih je upravičen prosilec za azil in zagotavljanje nekaterih ugodnosti ob sprejemu je seveda odvisno tudi od osebnega premoženja nekaterih prosilcev za azil. Tisti, ki nimajo možnosti za to, da se dostojno preživljajo, seveda morajo biti deležni pomoči. Komisija pa ima bolj splošne pripombe in sicer v celoti razumemo velike izzive, s katerimi se soočajo vse državne članice, vključno z Dansko, in danska predstavnika sta že pojasnila, da je število prosilcev za azil, ki jih sprejema dansko v zadnjih letih, zelo visoko, še posebej, če to primerjamo z temi statistikami v drugih držav članicah, vsaj v relativnem smislu. Prav tako komisija razume, da se moramo izogniti zlorabi azilnih sistemov v Evropski uniji. Zmanjševati je treba uporabo pobud in spodbud za tiste osebe, ki se želijo prihajati v Evropsko unijo, pa niso pravični do tega. Obenem pa je potreben tudi boljši razmislek o sekundarnih premikih znotraj držav članic. Obenem se moramo zavedati, da so prosilci za azil pogosto ranljive osebe in osebno premoženje, ki ga imajo seboj, ponovadi predstavlja edino imetje, ki jim ga je uspelo obdržati, preden so morali pobegniti pred vojno ali osebnim pregonom v državi izvora. In to moramo poštevati tudi pri oblikovanju kakršnekoli politike na tem področju. Hvala. Hvala, gospod Rajan. Sedaj pa imajo besedo koordinatori in želela bi ponoviti to, kar sem povedala že na začetku tega, te točke na dnevnem redu. In sicer bomo najprej prisluhnili dvema koordinatorjema, vsak bo imel mm, na voljo dve minuti in potem bo čas za odgovore in potem, če bo dovolj časa, bomo imeli še drugi krok vprašanj. To moram ponoviti, kajti doslej smo dobili kar 13 prošen za besedo. Eh, sedaj bomo zaključili torej z seznamom govorcem mm, in ga bom prebrala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 če bomo imeli dovolj časa za vse. Pravzaprav sem skoraj pripričana, da ne bo dovolj časa za vse, lahko si pomagate tako, da zastavljate kratka vprašanja. Torej, najprej koordinator v imenu skupine LS, gospod Macola. Gospa Macola. Najprej najlepša hvala. Naša skupina misli, da je v tej razpravi zelo pomemben tudi kontekst. Smo prisluhnili vsem tem zgodbam, ki nas zelo skrbijo. Ta razprava pa bo skušala določiti dejstva, eh, kot so naprimer je to, da je Danska lansko leto sprejela zelo veliko, eh, zelo veliko prosilcev za uh, azil in tudi, če to gledamo, uh, per capita jih je zelo veliko sprejela. In, uh, kljub temu, da torej niste eh, zavezani zakonodaji o, na področju azila, Danska eh, sodeluje pri programih za premestitev in eh, preselitev. To ne velja za vse druge države. Naša, naše stališče je, da prosilci za azil, tako kot si druge, jih je treba obravnavati z dostojanstvom, to je ključnega pomena. In kot smo slišali, moramo tudi zagotoviti pričakovati, da prosilci za pojič, za, za azil, torej dobijo, um, um dobijo to pomoč in to vključuje tudi eh, nastanitev in zdravstveno, zdravstvene storitve. Torej vsi moramo, zagotoviti moramo, da vsi tisti, ki potrebujejo, resnično so deležni tudi take pomoči. Um, ehm, Deniška država in socialni sistem uh, temelji na tem, da tisti, ki nimajo sredstev, da bi skrbeli samo za se, dobijo pomoč od družbe in oblasti tisti, pa, ki imajo dovolj sredstev, pa si morajo uh, poskrbeti za se. To velja za danske uh, državljane, za brezposobne, pa tudi za prosilce za azil. In tukaj ne bom branila. Uh, tega sistema, vendar pa se vsi, da se vsi strinjamo, da bodo o tem odločali danci, seveda, če upoštevajo vse mednarodne zaveze. Kar pa zadeva zadnje eh, dogodke, eh, sama razumem, da je danska eh, vlada nameravala popraviti svoj zakon, tako da, torej, da prosilcem za azil ne bodo oduzeli sentimentalnih predmetov in to je ključnega pomena in to, tako kot je povedal tudi predstavnik komisije, bodo spremljali. Kar pa zadeva postopek, mi, mi menimo, da uh, sestanek koordinatorjev 1. februarja bo, pravil, bo pravo mesto, kjer bomo govorili o takih podrobnostih. Hvala. Sedaj pa uh, gospod Zipel. De. Hvala lepa. Predsedujoča, najprej bi se rada zahvalila danski vladi, da je bila sposobna v tako kratkem času poslati predstavnike v naš odbor, kajti razčistiti moramo nekatere zadeve, ki so bile posredovane v medijih in to razčistiti. Gospod Jensen, začeli ste s tem, da ste dejali, da že mesece čakamo na evropsko rešitev. Prav imate, to obžalujemo tudi mi. Naj vam zastavim vprašanje, ki ga zastavljam tudi vsem, starim vladam, tudi svoji. Kakšna prizadevanja pa obstajajo z vaše strani, da bi vplivali na druge države članice, zato da bi končno prišli do tega, da bi vseh 28 držav prevzelo del svoje odgovornosti? Tako, kar se tiče ravnanja z begunci v Evropi, pa tudi, kar se tiče vprašanja, kaj lahko storimo v tranzitnih državah in v državah porekla. Veliko je držav, ki ne prevzemajo odgovornosti pri vprašanju enake obravnave prosilcev za azil v primerjavi z evropskimi državljani. Nekaj primerov ste navedli, primerov, ko je bil priznan azil. V postopku za azil govoriti o enakopravni obravnavi, to je težko, kajti naši državljani imajo seveda stanovanje, so premo za stanovanje in tega posilci za azil nimajo. Zato bi torej potem tudi komisijo še enkrat prosila, ali ne bi bilo možno biti proaktiven tudi glede razprav v drugih državah članicah in bi preverili, ker nekatere druge države tudi želijo zapreniti premoženje beguncev, kako to poteka. pri prosilcih za azil so meje, kar se tiče vrednosti vzetih predmetov, više kot pri danskih državljanih. Tukaj bi me zanimala, kakšna razlika je pri tem. In potem še zadnje vprašanje. To zadeva združevanje družin. Seveda, razumem, da manj kot polovica evropskih držav prevzema odgovornost za to in iz tega izhaja veliko težav. Po drugi strani pa so tri leta brez družine seveda težak element in to je lahko tudi uvira za integracijo določene družbe. Zato torej prošnja, da bi to točko, in to želim nasloviti tudi na druge države članice, da preverijo to točko, kajti tisti, ki bežijo pred nasiljem in vojno, si seveda želijo hitro družino na svoji strani, kajti bojijo se za svoje družine v takih okoliščinah, tam, kjer so stare. In to bi morali še enkrat preveriti. Hvala lepa. Predem besedo dam naslednjemu govorcu. Če se ne boste držali časa, potem vaši kolegi ne bodo imeli časa za govor in tako bo manj kolegov imelo možnost povedati svoje mnenje. Gospod Vistisen, ki nadomešča gospoda Kirchhofa. Eh, er Za dansko ljudsko stranko. In grozno je, da je danska vlada tukaj in, eh, in če pomislite, da danska ni. Eh, zavezana torej Evropske zilni politiki, ampak ker smo se odločili, da bomo povabili dansko vlado in je tukaj prisotna in bo zastavil vprašanje. Dejali ste, da smo med prvimi desetimi pri sprejemanju uh, uh, prosilcev za azil in da mu ni cela sedem odstotka BDP-ja za uh, prosilce za azil. Švic, Švica in, in Bavarska in Baden-Württemberg imajo pravila o zasegu imetja eh, prosilcev za azil. In mi smo ena izmed glavnih držav, ko gre pri prispevanju k rešitvam m, mm, takih kriz. Kaj, si, kaj, kaj danska vlada sploh pričakuje? 20 do 25 drugih držav um, naj bi, naj bi naredilo manj torej za prosilce za azil. In kako bo komisija se odzvala ko bomo zaključili uh, z tem zaslišanjem. Kaj ima zapovedati uh, tukaj danska vlada, gospa Winkstrom? Najlepša hvala obema ministroma, ki sta prisotna. Sama verjamem v dialog in posebno glede takih, uh, težkih, na, ta na takih težkih temah in moramo si deliti mnenje. Zato sem vam uh, zelo hvaležna, da ste tukaj. Kot švedenja moram povedati, da mi je žal, da je Švedska znova uvedla uvedla nadzor na meji med našima državama. Že desetletja so potovali pet, eh, potniki med Malmom in, <clears throat> in Švedsko. Um, svobodno, sedaj pa morajo kazati dokumentom. Žal mi je, ker Evropa pa nima sistema eh, deljene odgovornosti za eh, begunstve. Sedaj smo priča taki situaciji, ko se kot ko države članice tekmuje med sabo, katera bo najmanj privlačna za begunce, zato da bodo šli v drugo državo. Na švedskem so povedali, da je treba znižati standarde na naj, najnižjo raven in Danska pa eh, je naredila še korak. Na naprej. In to niso izolirani primeri. Žal smo priča uh, <clears throat> učinku domin in zlasti kar zadeva človekoljubje. Potem pa glede uh, zasega uh, imetja ljudem, ki prosijo za ozil ali pa glede omejitve združevanja uh, družin za tiste, ki niso na Danskem še tri leta. Nikoli me ne boste prepričili, da je to Eh, odgovorno ali pa sorazmerno. Ni pomembno, kako resna je situacija ali pa kako velik je pritisk. Mi smo najbogatejša regija na zemlji in če mi ne prevzamemo odgovornosti, povejte mi, kdo bo to storil. To bi bilo eno izmed vprašanj in dokler ne bomo našli mm, rešitve pri delitvi odgovornosti, bomo še naprej imeli take razprave. Danes smo mi, jutri bo pa neka druga vlada. Ali se strinjate, da smo priča eh, nižanju standardom eh, sprejema prosilcev za azil in eh, države Evrope? Torej, znižujejo standarde, zato da bodo manj privlačni za begunce. Ali se strinjate, da je to začaran krok in da moramo najti pot iz tega začaranega kroga? In če se strinjate s tem, ali bo vlaša, vaša vlada skupaj s parlamentom in z Evropsko komisijo in drugimi progresivnimi silami si prizadevali, da bi to obrnili in da bi našli pragmatične, eh, eh, pragmatične rešitve in tako, da bi si recimo pošteno eh, delili bremena sprejemanja? problema. Prosilce za izdel hvala in oprostite, da sem bila za 30, odstotko, za 30 sekund predolga. You, hvala. Vikstra. Sedaj pa gospa Ernst. Kaj je Denemark? Hvala lepa. Ravno zato, ker je Danska ena najbogatejših držav v Evropi in ker je dolgo časa vodila lojalno politiko, kar se tiče vprašanj azila, se pravi posebno, kar se tiče človekovih pravic, še prav, posebno zato je bolj sporno, da prihaja takšno sporočilo iz Danske, glede te zakonodaje, ki gre v popolnoma napačno smer. Tri vprašanja. Prvič, kar se tiče združevanja družin. Vaš sistem združevanja družin, kot ga predvidevate, bi lahko vodilo, da bi lahko minilo do, do pet let, ko bi živeli ločeno, torej na pet leta, potem še dve leti in bi držina ostala ločena torej do pet let. Kaj menite o očitku komisarja in sodišča človekove pravice, ki pravi, da je ta zakonodaja nezdružljiva z enim členom listine za človekove pravice? Drugič, policija ima pooblastila, da zapleni vrednostne predmete nad določeno vrednostjo, Kateri organi bodo pa prevzeli ta denar, kaj boste storili z denarjem in po kakšnih načelih boste zagotovili, da bodo ti predmeti, ki bodo vzeli samo tisti, ki ne predstavljajo osebne vrednosti za posilce za azil. Katere pa so te osebne vrednosti, ki so pomembne? za odzem. To bi rada vedela. In to se seveda ne da primerjati s prejemniki podpore HART 4 ali drugimi podporniki, eh, prejemniki podpore socialne pomoči. Razlika je v tem, da morajo seveda sedaj begunci nameniti vsa sredstva in jih pustiti v vaših rokah, kajti vzeli so te rokocene premete seveda sabo. Uh, Mar ne menite, da po prvem členu, prve priloge Konvencije o človekovih pravicah, ta člen ni kršen in tudi ne smejo živeti več eh, izven begunskih centrov. Kako pa vi razumete Konvencijo o beguncih, kar se tiče sedmega člena in potem nadaljnih členov, kjer je zapisano, da prosilci za azil ne smejo biti obravnani slabše kot drugi tujci? Hvala lepa. Mrs. Sargentini. Gospa Sargentini. Hvala, gospa predsedujoča in hvala obema ministroma, da ste se deležila tega sestanka. Razumem, da smo vas otegnili iz sveta v Amsterdamu, sveta PNZ v Amsterdamu. Eh, resnično ne obstajajo hitre in preproste rešitve, prav imate glede tega. Vendar pa um, delo, eh, torej rešitev za individualno države bi lahko in bi lahko prineslo in prinese upravljanje v Evropski uniji. Uh, ki mm, bi imelo daljnosežne posledice. Vidimo, da neka država nekaj naredi in druga odgovori. Avstrija je recimo uvedla kvote, potem imamo uh, preglede uh, potnih listov med Švedsko in Dansko in tako dalje. Uh, komisija in um, um, torej, Društvo za človekove pravice so so govorili tudi o pravicah otrok eh, pri združevanju družin in govorijo o tudi o pravici do dostojanstva in o duhu Ženevske konvencije, ko govorimo o zasegu. Vi drugače gledate na. Uh, premestitve v buduče. Lahko eh, vi tudi drugače gledate na pridržanje eh, teh prosilcev za izil in torej kako se odzivate na kritike eh, torej Komisije za človekove privice. In želela bi tudi vedeti, kako ocenjujete skrbi um, glede tega, ko država, posamezna država prejme, pre, pre, sprejme določene ukrepe in s tem smo še dlje od neke skupne rešitev. In kako to uh, vi ocenjujete in še ob koncu? Ne obstaja neka rešitev za dotok, eh, za dotok um, beguncev. Mir bi bil taka rešitev in zaradi tega moramo mi prevzeti odgovornost. Če pa ena država dela nekaj, druga država pa dela nekaj drugega, potem mi ustvarjamo situacijo take, kot je v Kaleju, v celi Evropi in tudi na zunanjih mejah in to je potem tveganje za našo varnost. Pa gospa Ferrara. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem eh, ministroma Jensen in Stojevrok za to, da sta se udeležila tega sestanka. In pričenjam s tem, da se strinjamo z temeljnim načelom te, eh, torej tega predloga in to je enako obravnavanje med danskimi državljani in prosilci za azil. Razumem, kaj ti pošteno, če govorim pošteno in realno, lahko pride do situacij, ko pride do nasprotne diskriminacije in tukaj bom govorila o situaciji, ki jo najbolje poznam in to je v Italiji, kaj ti sama sem italijanka. Obstajajo situacije, kjer prosilci za azil in migranti živijo v skrajni stiski in revščini in težavah. Res pa je, da obstajajo tudi primiri, kjer uh, dobivajo neke vrste žepnino in živijo uh, v boljših razmirah kot številni italijanski državljani. To je realnost ni vedno tako, vendar pa se tudi to zgodi. Torej, najti pravo ravnovesje za to, da bi zavarovali državljane, v tem primeru danske državljane in prosilce za azil, bi bil že dobra, dobra začetna točka. Obstajajo pa tudi neke skrbi glede zakonodajnega predloga, ki, ga, ki ste nam ga predstavili. In sicer ta skrb zadeva tudi eh, zlasti zasek eh, imetja. Ne vem, kako to funkcionira pri danskih državljanih, ne vem, če je socialna socialna pomoč eh, in podpora eh, in ima neko zgornji, zgornji, zgornjo mejo 1300 evrov. Torej, če obstaja taka zgornja meja glede na oceno, drža, oceno Eh, bogatstva, ki ga imajo, ali so tudi v primeru danskih državljanov eh, predvidene eh, preiskave, zato da bi ugotovili, če njihovo premoženje resnično znaša samo 1300 evrov. Sicer prihaja do razlik med danskimi državljani in prosilci za azil. Jasno je, da mm, gre za torej drugačne ukrepe. Zadovoljna pa sem, da smo pojasnili, da um, stvari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 prosilcem za izil, azil. Sicer bi ta zasek nekoliko spominjal na nekaj, kar bi si želeli vsi eh, pozabiti zadeve iz preteklosti. Kar pa zadeva združevanje družin, kolegi pred menoj so že omenili mm, glede bojazni eh, konvencije OZN, glede otrok in tako dalje. Res je, da imamo suverenost posameznih držav. Res je, da ima Danska tudi možnost možnost, da se, eh, da se izzame iz eh, evropske zakonodaje na področju azila, vendar pa bi morali oceniti tudi vpliv na temeljne pravice. In zato pozivam k previdnosti glede tega ukrepa. Hvala. Gospod Montana, hvala, gospod predsedujoča. Nekateri tehnični podatki se mi zdijo zanimivi. Nasplošno. Zlasti glede odstotka eh, oseb, ki prosijo za azil na Danskem, mislim, da to vsi veste. Torej, kakšen odstotek prosilcev za azil so dejansko begunci in kako ravnate z ljudmi, ki so prosili za azil, pa ne izpolnjujejo pogojev in so torej um, nezakoniti priseljenci kaj, kaj naredite s takimi ljudmi. In eh, če, če to nekoliko primiram, primirjam z situacijo v Italiji, kjer imamo tudi recimo begunce, ki živijo v hotelih s tremi ali štirimi zvezdicami. In zato me zanima, v, ka, v kakšnih razmerah živijo prosilci za azil na Danskem in v kolikem času dobijo odgovor glede tega, če so ali niso politični begunci. Potem pa še me zanima vaše mnenje glede tega, če ne bi bilo ustrezno eh, navezati stike med evropskimi državami za to, da bi nadzirali ljudi, ki prihajajo na evropske mreže, eh, meje že prej, za to, da bi že tam ehm, odločili, kdo ima možnost pridobiti status begunca in kdo ne. Torej bi že tam nekako ločevali eh, te ljudi ali pa recimo, da bi to počeli že v taborišči, ki so okoli Sirije. Hvala. Po mm, krogu koordinatorjev sedaj dam besedo ministrom. Upam, da bosta kratka pri odgovorih, zato da bodo drugi kolegi imeli eh, čas za njihove, eh, njihove vprašanja. Ja, Hvala, govoril bom dansko. Danski politik v danskem uh, v Danskem parlamentu lahko govorijo zelo, kratko, eh, zelo hitro, zato bom skušal biti kratek. Danska si prizadeva za to, da bi ustavila to krizo in pomagamo sosednjim državam, pomagamo tudi Sirijo. Lansko eh, leto smo aktivno imeli aktivno vlogo pri, tudi pri državah iz Afrike in tako dalje, zato, torej, da, bi, zato da bi zajezili ta pritok beguncev. In um, predlog komisije glede um, meja, upamo, da se bo tudi uh, parlament uh, ukvarjal s tem svežnju. Mislimo, da je tam kar nekaj dobrih elementov. Potem vprašanje, um, do katere meje um, Danska izvaja konvencije. Mi izvajamo, izpolnjujemo vse konvencije, brez dvoma. To pomeni, da ocenimo predloge in jih podrobno preučimo in prisluhnemo vsem ljudem, ki menijo, da, da, da naši predloge niso dobri in to znova proučimo, vendar pa mi izpolnjujemo vse konvencije. Potem pa še uh, vprašanje, mislim, da ta odbor bo odločil, koga bo povabil na svoje sestanke in sedaj pa predajam besedo kolegici, ki bo odgovorila na vaše vprašanje. Jeg forstår godt, eh, at der RE-Debat. Er, øh, Hvala. Um, slišim eh, razpravo o združevanju družin in zdi se mi dobro, kajti če bom imela podporo um, tega odbora, mislim, da je to nekaj dobrega tudi na področju uh, seveda uh, beguncev. Mislim, da je pomembno, da proučimo situacija. Če imamo begunce, ki prihajajo v, na Dansko in so uh, preganjani, potem imamo enaka pravila uh, kot vedno recimo za združevanje družin in to lahko dosežete zelo hitro. Če pa pridete na Dansko in dobite začasno zaščito, to pomeni, da vas ne preganjajo osebno, tako kot sem že povedala v uvodnem nagovoru. Uh, in to znaša približno, to velja za približno 20 odstotkov beguncev iz lanskega leta. Potem je treba nekoliko dlje čakati za združevanje družine. Če pa ste osebno preganjani ali pa če pridete kot begonec, begunec po uh, konvenciji ali pa niste osebno preganjani, potem je treba uh, dlje čakati. In eh, potem je bilo vprašanje, kakšne pravice imajo prosilci za azil in kako z njimi ravnamo na Danskem. Ko pridete na Dansko, dobite nastanitev, dobite zdravniško pomoč, če jo potrebujete, in možnost, da eh, sodelujete pri dejavnostih v azilnem centru. Če ste pravkar, eh, recimo pri Speni, se želite naučiti dansko, dobite vse, kar je potrebno. In tudi nekaj vrste žepnino. In zato menim, da ravnamo dobro z begunci, ki pridejo na Dansko. Potem je bilo nekaj vprašanj glede zasega premoženja. Kaj se? Um, gre za enako obravnavo uh, danskih državljanov in prosilcev za azil. poleg eh, modela, socialnega modela, ki ga imamo na Denskem, imamo tudi načelo, da če lahko poskrbite, poskrbite zase, potem morate to storiti. To velja za danske državljane in velja že danes za posilce za azil. In to se tudi izvaja iz, uh, že od leta 1990, kot sem že povedala v uvodnem nagovoru. Tukaj smo torej. Um, eh, nekoga postavili mejo, če pridete in imate sredstva, ki znašajo več kot 1300 evrov. In če imate torej več darje od, kot 1300 evrov, vam to lahko oduzamejo. Če pa pridete z vrednostnimi predmeti, ki imajo vrednost večjo od 1300 evrov, vam te predmete lahko tudi oduzamejo. In to velja tudi za danske državljane. In in to velja torej tudi za vse. Tudi če pridete eh, kot družina, recimo dva odrasla in trije otroci, potem je eh, omejitev 10 tisoč kron za osebo, na osebo in, in to pomeni 50 tisoč kron um, denarja in 50 tisoč kron vrednostnih, eh, vrednostnih predmetov. Potem pa glede um, Eh, sentimentalnih predmetov, če imajo neko osebno vrednost, neko sentimentalno vrednost, kot je recimo zaročno, uh, zaročni prsten ali pa nekaj, kar vam je podarili, kar so vam podarili starši in je za vas zelo pomembno, potem ti, vam teh predmetov ne oduzamejo. Potem pa še vprašanja, do uh, katere meje, do kakšne meje izvajamo mednarodne konvencije. Seveda je to, da smo to podrobno proučili menimo, da obstajajo dobri argumenti za predlagan sistem, zlasti na področju združevanja družin, o kateri ste spraševali in da je to v skladu z členom 8e ECHR. In ocena uh, pa zadeva tri leta, torej tis, za tiste, ki so deležni uh, začasne pomoči, zale, začasnega varstva. In pomembno je tudi, da ljudje, da, da govorimo tukaj o ljudeh z začasnem, začasno zaščito, tisti, ki pa pridejo na Dansko in dobijo zaščito, ker so jih osebno preganjali ali pa so begunci po konvenciji, potem se ta pravila začnejo izvajati takoj. Pomembno je vedeti, da če bi bil mir na svetu, potem ne bi bili priča takim težavam v globaliziranem svetu, kot je današnji, kjer, kjer so informacije brezplačne in ljudje je lahko, torej potovanja so preprosta, bomo videli še vedno take migracije in o tem se veliko razpravlja v evropskih državah. Ne gre samo za vprašanje miru v svetu. To, čemu smo priča, je velik pritok ljudi. In vse države morajo zavzeti stališče o tem, ko zaostrujejo uh, um, svoja stališča na tem področju. Vsi, ki so želeli besedo, je ne bodo mogli dobiti. Vendar pa, če mi boste kolegi pomagali in boste kratki in boste govorili samo eno minuto, potem lahko prevzamem še en krok govorcev iz vseh političnih uh, skupin. Torej, prosim, pomagajte mi, bodite kratki eno minuto in tako bomo lahko imeli še en krok vprašanj in dobili boste tudi vprašanje. Za ELS, gospa Koraca Bild. Um, Hvala lepa dejali ste, da moramo imeti skupno evropsko migracijsko politiko, to pozdravljam in sprašujem vas, kako želite to zaseči kot švedi, ne? Seveda bi mi si želeli veliko več dialoga med švedsko in dansko po tradiciji v nordijskem svetu. Si seveda želimo spoštovati najvišja načela človeštva in dostojanstva. tudi če to ni del vseh konvencij, si resnično upam, da bomo vprašanje še enkrat tudi kar se da hitro razrešili. Kaj ti ljudje, kot sem jaz sama, se bomo borili za to, da bomo kmalo povrnili prost pretok oseb. Upam, da to tudi pri vas in da ne bo učinka domin. Sedaj pa še, kar se tiče vas, pravite, da si želite skupnega odgovora, sedaj pa spremljate nacionalne ločitve kaj počne Danska, kar se tiče, tiče financiranja mednarodnih agencij. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lauristin. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sama se želim zahvaliti ministroma, da ste prišla, ker ti pomembno je dobiti informacije iz prve roke, ne pa prek posrednikov in medijev. Prihajam iz Estonije, države, ki spada v isto regijo in pomembno je razumeti, da je to, kar počnete na danskem nekaj, kar hitro postane norma in standard za ljudi v regiji, pa tudi druge. Torej to, kar počenjate, postaja nekakšni skupni imenovalec za vse. To ni težava samo za dansko. Kar nekaj vprašanj imam. Najprej, kar se tiče združevanja družin in pa vice otrok, naprimer, če pride oče z mačkom ali bo mati potem morala kratki rok na tri leta, potem težave povezane s ciljanjem teh ljudi. Imate informacije o strukturi beguncev, kar se tiče prihodkov, poklicov in tako dalje. Tretje vprašanje, ko govorimo o sorazmernosti, stvari kot so računalniki in pametni telefoni, to je del identitete, to ni samo premoženje. Kako boste to rešili? Zadoča prekinja. Tem četrto vprašanje o trgu delovne sile. To je najpomembnejše, torej trg delovne sile. Dostop do trga delovne sile je zelo pomembno. Kako boste zagotovili, da bo dostop do trga delovne sile omogočen tem ljudem, da bodo lahko zaslužili si kaj? Hvala lepa. Jurek, EKR. E ja Hvala lepa dve podobni vprašanji, kar se tiče konteksta tega vprašanja. Najprej, koliko ljudi je vstopilo na Dansko v zadnjih letih, ne vem, kakšen časovni okvir imate v zadnjih desetih letih, naprimer dvajsetih letih ali morda v zadnjih petnajstih letih. To je moje prvo vprašanje. Drugič, o tem, času, koliko ljudi je postalo danskih državljanov zaradi naturalizacije ali zaradi pravice, ker so bili rojeni na danskem. Torej, otroci, ki so bili rojeni na danskem, ne državljanom. Če bi dobili te informacije, bi nam to dovolilo, da bi lažje ocenili razmer, v katerih ste. Hvala lepa za informacije, ki ste nam jih danes podali, kajti gotovo se bomo o tem pogovarjali še naprej. Zelo dobro je, da je Danska predstavila svoje stališče. Hvala. Eh. Hvala lepa. Gospod Infeld. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa. Dobrodošla, ministra. Dobro je, da ste tukaj. Nekaj kratkih vprašanj. Kako opredelite sentimentalno vrednost? če nekdo prepotuje tisoče mil tega življenja in ima v majhni torbici vse, kar mu je vredno, je potem to težko določiti. Drugič, koliko denarja boste tako zbrali, kateri del stroškov bo pokrit s tem, kolikšen delež stroškov bo pokrit s temi sredstvi. In to ni vprašanje samo za dansko vlado, Vem, da tudi druge države jemljajo denar beguncem, ali ne bi bilo veliko ceneje za vse države, če bi imeli skupno politiko priseljevanja, namesto da nekaj 100 evrov sedaj poberemo od beguncev. In tretje vprašanje, primerjava z danskimi državami. Tega ne razumem, kajti danski državljani imajo morda druge predmete, ki jih lahko predajo in imajo pravico do dela. Ti begunci pa ne morejo zaslužiti zase in potem končno predsedoča, kaj danska vlada počne za to, da si prizadeva za resnično skupno evropsko politiko, da ne bi sedaj države članice tekmovale, kdo bo predstavil bolj strogo zakonodajo na tem področju. Hvala lepa. Please. Gospod Bjork, prosim. Hvala lepa. Kot je že bilo omenjeno, je seveda pomembno, kako se države odzivajo na begunsko problematiko. Upamo, da bo koalicija voljnih prispevala k rešiti težav. Kajti seveda je potrebno določiti tudi meje dostojnosti in dostojnega življenja. Nordijski zeleni smo edini, ki smo proti strogim omejitvam za begunce. Mislimo, da je to rasistična politika, naprimer pri združevanju družin. Tukaj moramo videti, kaj je pomembneje za nas. So otroci beguncev manj vredni kot naši? In vse institucije, ki imajo pravka s človekovimi pravicami, menijo, da je to diskriminacija. Se motijo ali vam je vseeno, kaj te organizacije pravijo? ljudje bežijo v Evropo in seveda moramo končati s takimi strogimi ukrepi. Mrs. Valero, please. Gospa Valero, prosim. Mikke, jag vill börja med att instämma i vad mina kollegor här från... Hvala lepa. Najprej bi rada podprla to, kar so dejali švedski kolegi. Tudi sama se srmujem zaradi švedske zakonodaje, ki je bila nedavno sprejeta. Tudi če se dva motita, še vedno ni no, da imata prav, se pač dvakrat in oba motita. In potem, torej samo tisti, ki jih preganjajo, imajo pravico do azila, kaj to pomeni, če vidimo, koliko ljudi beži pred vojnami, ja, pred vojnami, saj to v bistvu pomeni, da jih osebno preganjajo, pa jih vseeno smatrajo kot eh, osebe, ki imajo pravico samo do začasnega varstva. V Siriji in podobnih državah imamo veliko otrok, ki morajo zbežati. Dobro, morda jih niso neposredno bombardirali, vendar pa streljajo na njih ali lahko prije do bombnih napadov na trgih. Kako je s temi osebami? Mani so to tudi osebe, ki jih je potrebno zavarovati? is Wimberg, sorry. Tack. Gospod Wimberg. Tack för ordet och eh, tack för att ni kom hit. Eh. Hvala lepa. Gospod predsedoča. Mislim, da tisti, ki lahko poskrbijo sami zase, morajo to storiti. Vse to ni čudnega, če pridem na Dansko ali na Švedsko in imam premoženje 10.000 žanskih kron, ste dejali, potem lahko sama poskrbim zase. To moram potem primerjati z Dancem ali Švedom. Če imam potem kdaj težave v življenju, naprimer postanem brezposelna ali imam stroške, ki so više od 10 tisoč danskih kron, potem pač socialne pomoči ne bom dobila, če ne bom prodala svojega avtomobila. Bom sedaj diskriminirala proti Dancem ali Švedom ki bodo morali podati svoje premoženje, begunci pa ne, mislim, da je to pravičeno in švedska bi tudi morala to storiti. Ah, Gospod Vojk. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Hvala lepa. V bistvu se gosta sploh ne bi smela zahvaljevati, kaj ti morala sta pokazati priti sem in poročati in zato se ni potrebno zahvaljevati. Nemška vlada je odgovorna za to, da Schengen in Dublin ne veljata v bistvu več. Dobro se mi zdi, ko pravite, da tisti, ki ima lastna sredstva, mora plačevati. Podobno rešitev imamo v Nemčiji tudi za študente. Ti dobivajo tudi podporo, to se imenuje buffek in na koncu mora potem študent, če da bi delo to odplačati. In ne vem, ali bi tudi morda migrantom in azilantom lahko, da bi lahko tudi od njih zahtevali to kar zahtevamo od naših. Zanima me pa, ali imate številke, kar se tiče teh 21.300 oseb, koliko zaplemte že bilo, v kakšni višini in ali je to toliko denarja, da bi to dejansko lahko pomagalo pri premustitvi velikanskih stroškov, ki nastajajo z begunsko krizo. Dobro, tako, končal sem, ker se je minuta že stekla. Well, Hvala lepa. Sedaj pa ministra prosim, poskusita biti zelo kratka in jedelnata. Čez dve minuti moramo glasovati. Tako da dobro, nekaj več časa imate, vendar pa prosim, mislite na to, da, na, da se nam čas izteka. Hvala lepa, skušal bom biti kar se da kratek. Najprej. Hvala lepa za vsa vprašanja in pripombe. Tako tistim, ki ste dejali, da se strinjate z dansko politiko, pa tudi tistim, ki menite, da ne ravnamo prav. Dobro je imeti dialog, si izmenjati mnenja in raščistiti nesporazume. Gospa Koreca Bild. Podpiramo skupni pristop na mejah, kar se tiče nadzora na zunanjih mejah. Podpiramo prizadevanja v to smer podpiramo tudi britansko pobudo donatorske konference naslednji teden in bomo seveda ponudili pomoč in tudi skupnemu evropskemu pristopu k ustavljanju konfliktov. 200 milijonov evrov smo namenili lani v podporo ustavitvi migracij. 1,5 milijarde smo namenili letih 2007-2015 za humanitarno pomoč, proračun za naslednje leto pa znaša 245 milijonov evrov za humanitarno pomoč z naše strani. To je najvišja raven v zgodovini. Torej, seveda ne razumem tistih, ki govorijo o tem zaostrovanju ukrepov in zakonodaje in o tekmovanju med državami glede tega skušamo storiti najboljše, seveda pa moramo potem spoštovati vsako državo in najti pravila, ki bodo ustrezala državnemu sistemu. Tudi kar se tiče nordijskega in danskega sistema socialne države. Hvala lepa. Naj poskušam odgovoriti na nekatera vsebinska vprašanja, ki so bila zastavljena. Eno od teh je bilo, kako opredelimo sentimentalno vrednost, čustveno vrednost. To je vprašala gospa Infeld. seveda. To je utemeljeno na razlagi, ki jo poda prosilec za azil. Če reče, da je določen prstan ali ura nekaj, kar ima veliko čustveno vrednost, potem seveda to sprememo, lahko pa to pregleda tudi sodišče. Potem vprašanje o telefonih, naprimer. Ali jih lahko obdržijo? In vprašanje in razprava je potekala tudi o združevanju družin in o pravilih na to temo. Torej, še enkrat, naj spostavim. Tri kategorije imamo, tiste, ki jih osebno preganjajo, tudi to velja tudi za begunce, ki so predajeni s konvencijami. Potem pa imamo tudi druge skupine. Lani smo imeli približno 20 odstotkov prosilcev za azil, ki so dobili azil na Danskem, dobili začasno zaščito. In končno, seveda smo prisluhnili vsem kritičnim besedam, ki smo jih slišali. In seveda smo prisluhnili tudi zelo dobrim vprašanjem, ki smo jih slišali danes. Upam, da smo podrobno pojasnili naša stališča. Še enkrat pa želim izpostaviti, da je zelo pomembno, da se držimo mednarodnih konvencij. Seveda smo tudi mi so podpisnica. In kot sem dejala, imamo tudi zelo trdne argumente za ta predlagani sistem. Predvsem, kar se tiče pravil na področju združevanja družin, to je v skladu z osmim členom ECHR. In za konec, tri četrtine danskega parlamenta bodo podprli ta predlog jutri v danskem parlamentu. Štiri največje stranke bodo jutri glasovale za. Torej, politično soglasje na Danskem je zelo široko. To je tudi pomembno izpostaviti. Well, Hvala lepa. Ne, besede ne boste več dobili. Ne, konec je. Kakšno postopkovno vprašanje? Prosim, gospod Mišel. Madame la Presidente, je da vodim gospa predsedujoča, ta razprava, ki sem je bil priča danes, je nedvomno najbolj škandalozen primer tega, kako ne spoštujemo Evropski parlament. V uri 20 ste besedo za nekaj sekund dali določenemu številu govorcev, ni bilo izmenjave mnen, ni bilo razprave, ni bilo niti dialoga sam sem res prišel poln dobre volje na to razpravo, škandalozno. Proslušal sem izjave ministrov, ampak te izjave niso zadovoljujoče, so v očitnem nasprotju z pogodbami in evropskimi vrednotami. To je res škandalozno. Veliko stvari lahko razumem. Nisem proti temu, da bi sistematično poštevali uh, vse tisto, kar ljudje imajo in jim to potem, naprimer, tem prosilcem za azil tudi vzeli. Ampak zanima me, zakaj nismo slišali odgovorov na vprašanje, na podlagi česa se odozame premoženje tem prosilcem ali policisti sami na podlagi občutka odločajo o tem. Škandalozno je, da smo kot poslanci bili priča tej farsi od razprave. Hvala lepa obema ministroma. Razprave ni bilo, vi pa ste odgovorni za to. Vem, gospa Gal, da vas to spravlja v zadrego. Ne želite, da govorimo o Mačarski niti o Polski, danes pa ne želite, da govorimo o vas. To ni demokratična razprava, to, kar danes izvajate.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 Tega pa še nismo doživeli. Da, kot koordinatorka, prosim. Okay. So, Takole, s to točko smo zaključili. Predsednico bomo obvestila o tem. Govorili bomo potem na naslednjem sestanku v koordinatorjih in bomo sprejeli sklepe. Razprava je končana. Hvala lepa ministroma, da sta sodelovala na tem sestanku, da ste poskušali odgovoriti na vprašanja. Nisem jaz tista, ki odloča o tem, kaj imamo na dnevnem redu, koliko časa imamo za določeno točko, tako da prosim, sedaj glasovanje. Kolegi so že tu, pripravljeni za glasovanje. Hvala lepa za odrežbo, sedaj pa bomo imeli minutni odmor. Tako, tisti, ki morate oditi, odidite, nadaljevati moramo. Do 19. ure imamo danes časa, tako da prosim, odidite. They will come to the vote. Ko sedaj bomo glasovali, prosim, če se usedete. continue uh, with the next point on our agenda. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu, pristop Hrvaške konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Gospod Zdehovski, poročevalec, želite spregovoriti? Ne, potem bomo pa kar glasovali. Gre za enotno glasovanje. In to bo elektronsko glasovanje. Upam, da imate vsi svoje kartice. Tako, glasujemo. And now, now I open the vote. Tako, glasujemo. Okay. Did everybody? Okay, I close the vote. Takole, konec glasovanja. 48 za, 2 proti, 1 zdržan čestitke, gospod Zdehovski. Toliko torej, kar se tiče glasovanja. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. To je predstavitev direktorja Agencije EU za temeljne pravice, ki je zaporočilo nadzor, ki ga izvajo varnostne službe, zaščitni ukrepi in pravna sredstva na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. Gospod O'Flaherty se bo usedel k nam, malo bom počakala, da se pripravi.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 Mr. O'Flaherty. Tako, gospod O'Flaherty. Prvič ste pri nas kot direktor Agencije EU za temeljne pravice, tako da vas seveda pozdravljam v našem odboru. Naj vam zaželim uspešno delo in želim si uspešnega sodelovanja. Poročilo, ki ga boste predstavili, je bilo pripravljeno na zahtev Evropskega parlamenta, resolucija 12. marca 2014, šlo je za množično, množičen nadzor državljanov. Torej, najprej predstavitev poročila, potem pa dobijo besedo koordinatorji in ostale poslanke in poslanci, ki bodo želeli posredovati. Prosim, beseda je vaša, gospod Oplerti. Um, Hvala lepa, predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci, veliko čas mi je, da sem danes lahko tukaj. Zadnjič je bilo bolj neprijetno za me, tako da sem vesel, da se lahko lotimo dela. Marijo Otheimer me spremlja, kolega, ki je odigral ključno vlogo pri pripravi tega poročila. Ker sem nov pri tem delu, se mi je Mario prijazno pridružil, če bo kakšno vprašanje, pa bo moral se zanesti na njegovo tehnično znanje. Danes vam torej predstavljam poročilo EU za temeljne pravice o nadzoru, ki ga izvajo varnostne službe, zaščitni ukrepi in pravna sredstva na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. Z velikim veseljem bom predstavil to poročilo kot mojo prvo nalogo tukaj. To je vaše poročilo, odbor Libe je prosil agencijo za pripravo tega poročila in agencija je z veseljem prevzela nalogo zaščite človekovih in temeljnih pravic na področju množičnega nadzora. To poročilo je pravno prije, da sem prevzel položaj tako, da lahko povem kaj, kar bi bilo sicer neprimerno za direktorja. To poročilo sem podrobno prebral in mislim, da je to pomemben prispevek k temu, da razumemo ključno vprašanje. To je novo edinstveno poročilo. Izvedli smo raziskavo po državah članicah glede zakonodaje in v obliki tega lahko potem ugotovimo, kje so pomankljivosti, kje je potrebna naša pozornost. Tako da resnično vam priporočam, da si preberete to poročilo. Snovno odkritja so sprožila poziv po elementih, ki jih skušamo ravnati tem poročilom, ko so ogrožene osebne soboščine. Po iskanem odboru marca 2013 ste želeli, da se konča množičen nadzor, prav tako pa ste začrtali razpored za nadaljne ukrepe. In potem so se spomnili, kako nujno je to po terorističnih napadih leta 2014, ko smo potem potrebovali odgovor. In ko smo potem nadzor dali na višjo raven kot zaščito človekov pravic, ja, pa se spomnili smo se, kako težko je imeti pravo ravnovesje. Lani oktobra pa je vaš odbor izrazil pomislek, da se je storilo premalo za zaščito pravic ljudi, kar se tiče množičnega nadzora. In Naša agencija je upravila delo za vas in danes predstavljamo poročilo. Pripričani smo, da je zaščita temeljnih pravic in boj proti terorizmu nekaj, kar je seveda potrebno obravnavati skupaj in potrebno je imeti ustrezno ravnovese, seveda vse. Mora biti zakonito. Torej, kar se tiče poročila, tri različna vprašanja imamo. Namreč, na prvič, kakšen je pravni okvir, kar se tiče nadzora varnostnih služb, drugič, kakšni neodvisni nadzorni sistemi so bili vzpostavljeni, da bomo izpolnevali pravice v temeljnih voščinah in kakšne pravice lahko upravljajo osebe, če se jim zdi, da so bile njihove pravice kršene. Seveda najprej gre za mednarodno mednarodni okvir zaščite človekovih pravic. Če si ogledamo vse instrumente, tudi Združenih narodov, kar se tiče razmere držav članicah, potem lahko vidimo, da imamo ustrezen nadzor ključnih pravic, kot je pravica do zasebnosti, pravica do izražanja in izražanja in iskanja podatkov. Tudi ni dvoma, da seveda nadzor tukaj spoh ni mogoč, vendar pa potrebno je to poštevati, te pravice in do kakšne mere potem nadzor izpolnjuje legalnost, potrebo in sorazmerost. To je pomembno. Prav tako pa gre potem za te zakonitosti nadzora. Še takrat se potem to lahko izvede. Jasni sklep našega dela je, da ne moremo imeti enega pristopa za vse. To, kako države članice organizirajo delo varnostnih služb, je zelo raznoliko. Področje uporabe je zelo raznoliko in to je seveda pomembno samo po sebi, krati pa je potem težko primerjati različne sisteme med sabo. Nekaj naših glavnih sklepov. Kot je zapisano poročilo, lahko rečemo, da razen Portugalske in Cipra imajo vse države članice pravni okvir, ki ureja ciljni nadzor, nadzor proti posameznikom, nadzor nad posameznikom. Poleg tega ima pet držav, Francija, Nemčija, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo, podrobno zakonodajo o pogojih za uporabo signalnih obveščevalnih podatkov. Torej, ko se uporabijo podatki in se išče cilj. Raj kot obratno torej pet držav ima tukaj podrobno zakonodajo. Na tem področju to seveda še ne pomeni, da so to edine države, ki potem tudi nadzirajo to področje. Tako da imamo tukaj razkorak, kar se tiče teh držav in drugih držav. In to je morda zanimivo za odbor in parlament. Kar se tiče nadzora, kdo nadzira poštevalne službe, to je seveda zelo pomembno. Najprej moramo imeti okvir, ki zagotavlja zakonitost nadzora. Potem potrebujemo seveda tudi ustrezen nadzorni sistem, ki omogoča, da so tisti, ki to počnejo, odgovorni za to, kar počnejo. In potem moramo seveda tudi varovati žrtve nezakonitega nadzora. Prav tako pa imamo lahko, čeprav je kontekst težaven, v različnih sistemih informacije in elemente, ki jih lahko uporabljajo potem tudi drugi. Zakonodajni okvir je po državah članicah zelo različen. V nekaterih državah članicah vidimo, da upravljajo nadzor parlamenti, sodišča, specifični organi, tudi za varstvo podatkov ali pa kombinacija teh elementov. In eh, bolj podrobne elemente boste našli v poročilu. Imamo pa nekaj razkoraka, nekaj pomakljivosti. In to je tudi omenjeno v poročilu. Irska, Malta, Finska in Portugalska, naprimer, sploh nimajo parlamentarnega nadzora. Cipr, Grčija in Švedska nimajo specifičnih odborov za to področje. Kje pa take odbori že so? V nekaterih državah članicah ti odbori nimajo neomejenega dostopa do zaupnih informacij in tako torej se uvira njihovo delo. Prav tako specializirani nadzorni organi nimajo vedno prostih rok pri svojem delu. Imajo omejena pooblastila, imajo dovolj sredstev, strokovnega znanja in neodvisnosti. Primer dobre prakse bi bil novi francoski zakon o specialnih podatkih, ko pravijo, da morajo seveda specializirani organi biti tudi tehnično podkovani. Samo v sedmih eh, državah je nadzor ustrezen, v današnjih državah pa organi sploh nimajo pooblasti nad varnostnimi službami. In tukaj je potrebno to tudi se ogledati. In potem še en primer dobre prakse v Italiji, organ za varstvo podatkov in obveščevalne službe imajo memorandum o soglasju, kjer govorijo tudi o vlogi varoha podatkov. Prav tako se včasih zahteva tudi predhodno soglasje. V 17 držav članicah sodniki morajo potrditi ciljne namene nadzora. In potem nekateri organi v Nemčiji in na švedskem so naprimer dober vzor za to, kar bi lahko uporabili tudi drugi. Eden od teh je tudi odbor G10. In končno, pomembno bo ugotoviti, kakšen vpliv bo imela nedavna sopa sodišča za človekove pravice. Sodišče se sklicuje tudi na marčevsko resolucijo Evropskega parlamenta in govori o tem, da je seveda možno izvajati množični nazor za boj proti terorizmu, vendar pa potrebno je imeti varovalke, ki onemogočajo zlorabe. Sodišče meni, da je nespremljivo, ko se ni vedelo točno, kako so razmerno in potrebno je bilo presegne zaseganje informacij in ko ni bilo strednih pravnih sredstev. No, sedaj pa še o teh pravnih sredstvih. Na koga se obrniti za pomoč? To je zelo težko za žrtve, ki so imeli težave na tem področju. Sedaj, tajni podatki tudi predstavlja določeno težavo za obveščevalno delo. Pravna, pravni okvir v vseh državah članicah lahko omejuje pravico do dostopa do informacij, če gre za nacionalno varnost. Agencija za temeljne pravice ne kritizira načela zaupnih podatkov, kar se tiče nacionalnega nadzora. Spomniti pa moramo na to, da je potrebno vedeti, ali je se sorazmerno, zakonito ali potrebno, kar se tiče nacionalne varnosti. Potem še ena težava, kar se tiče pravnih sredstev, je, da veliko nesodnih organov, ki naj zagotavljajo pomoč, nimajo dovolj strokovnega znanja na tem področju, pa tudi nimajo dovolj neodvisnosti in pooblastil, da bi lahko podali tudi zavezujoče sklepe. Samo polovica približno držav članic ima take organe, ki lahko sprejmajo odločitve. Torej, to je poročilo, kot smo ga želeli predstaviti. Seveda je podatka še veliko več. Skušal sem to samo na kratko urisati. Poročilo je zelo zanimivo, si zasluži vašo pozornost, ne samo zdaj in tukaj, temveč tudi kasneje in po vsej Evropi. Nismo še končali, kateri bodo naši naslednji koraki, glede na to, kar ste zahtevali od nas, so naše analize pokazale, da potrebujemo jasno zakonodajo, jasne varovalke in ustrezen nadzor in tudi pravna sredstva za pomoč posameznikom. To se že počne z raziskavami na terenu samem, ko skušamo ugotoviti, kako se zakonodaja izvaja. Sveda ni vse To je samo pol zgodbe, če veste, kakšna je zakonodaja. Vedeti moramo, kako se to izvaja v praksi. Zato smo sedaj anketirali predstavnike parlamentarnih oborov, strokovnih organov, vlad, nevladnih organizacij, novinarjev in zasebnega sektora, pa tudi obiskali bomo sedem držav članic. V naslednjih mesecih bomo obiskali Belgijo, Nemčijo, Italijo, Francijo, Nizozemsko, Švedsko in Združeno kraljestvo. Leta 2017 pa vam bomo lahko posredovali združeno analizo, ko bomo sociopravno se gledali zakonodaje in kako se izvaja v praksi. In zato je naša agencija vam lahko veliko pomoč. Kolikor vem, ni drugega organa, ki bi vam lahko pripravil pravno analizo, pa tudi družbeni prerez dogajanja na kraju samem. Zahvaljujem se vam torej za to poročilo in seveda želimo si takšnih zahtev tudi v prihodnje. Take zahteve nam v veliki meri omogočajo, da počnemo ravno to, za kar smo namenjeni. Veselim se vaših vprašanj. Naj povem še enkrat, torej morda se bom moral pri odgovoriti na vaše vprašanje, obrniti tudi na pomoč svojega kolege. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolegi, ki so prosili za besedo. Najprej kolega Kujeljo v imenu skupine ILS. E Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi za to poročilo. Mislim, da je zelo dobro pripravljeno. To je področje, kjer Evropska unija nima pristojnosti. Na tem področju vladajo nacionalne pristojnosti. V vsakem primeru pa je to področje, kjer bi morali in kjer bi tudi lahko izmenjovali najboljše prakse in tudi bolje razumeli, kaj drugi počnejo. Kolikor sam vem, obstajata dve ključni vprašanji. Kot prvo, pristojnosti in potem še nadzorni organi. Kar zadeva pristojnosti, ta študija je izjemno dobro pripravljena, kar zadeva ta vidik, za kar vam še enkrat čestitam. Kar pa zadeva nadzorne organe, tu se mi zdi, imamo največje težave. Naprimer, prej ste rekli, da Portugalska nima parlamentarnega nadzora. Tehnično to drži, ampak imamo nadzor strani strokovnjakov z dvotretinsko večino se izvoli ekipo treh oseb, treh strokovnjakov, večinoma so člani parlamenta in ti izvajo potem nadzor. Torej gre za neke vrste parlamentarni nadzor, ne gre pa za neposredni nadzor. V svoji študiji ste dobro s prstom pokazali na tiste države članice, ki imajo pravosodne zmogljivosti, ki jim omogočajo, da sprejmejo odločitev, če gre za vprašanje zakonitosti prestrezanja, še preden do prestrezanja pride. Vendar po mojem mnenju niti ni pomembno, ali je v zakonodaji to opredeljeno ali ne, če je sodnik imenovan strani vlade. Zato me zanima, kdo ima pravico imenovati takšnega nadzornika in kakšne pristojnosti ta ima. Če parlament potrebuje zgolj 50 odstotkov za to, da izvoli nadzorni odbor oziroma kot na portugalskem dve tretjini glasov, potem so pravice manjšin dobro zaščitene, upoštevane, ker se zahteva dve tretjini glasov in ne polovica glasov za izvolitev. V nekaterih državah imajo na voljo parlamentarni nadzor, ampak člani parlamenta so v te odbore oziroma organe imenovani strani vlade. Tu ne gre za pravi parlamentarni nadzor, zato ker je vlada tista, ki imenuje te člane oziroma sodnike. Zaključujem, gospod predsedujoča. Na strani 52 in 49 najdemo preglednico. Želel bi si, da bi imeli sorodno preglednico tudi za to vprašanje. Torej, kako lahko zagotovimo neodvisnost zakonodajnega oziroma pravosodnega nadzora in parlamentarnega nadzora? Kdo ima torej pravico, da imenuje posameznike, ki bodo izvajali nadzor? Tu gre za vprašanje legitimnosti. In legitimnost je tista, ki tudi vpliva na naše dojemanje nadzora, ki se izvaja. Torej, kdo izvaja nadzor? Neodvisni organi ali institucije? Hvala lepa, gospod Kojila, gospa Sipel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej hvala lepa za poročilo. agencija pripravlja ta poročila, na podlagi teh poročil pa se porajajo dodatna vprašanja, ki jih je treba razrešiti v političnem kontekstu. Sama bi rada spostavila nekaj pomembnih vprašanj, na katera ste se sklicevali tudi vi. Rekli ste, da obstaja razlika med teorijo in prakso. To ne velja zgolj za afero NSA, ki ima ogromno pristojnosti, temveč tudi za druge primere, naprimer, ko uh, smo obravnavali evropske obveščevalne službe. Težko je ugotoviti, kaj se dejansko dogaja v praksi in kje se prakse razlikujejo teorije. Zato me zanima, kakšne so naloge teh tajnih in obveščevalnih služb. Mi smo govorili tudi o območju svobode, varnosti in pravice. Nažalost, to območje še ni poenoteno območje, zato tudi pristojnosti težko dodeljujemo posameznim službam. Zanima me, ali se boste vi ukvarjali s tem vprašanjem, če nam bo uspelo znotraj tega območja svobode, varnosti in pravice sprejeti skupna pravila. Nacionalne službe niso zgolj nacionalne v svojem delovanju, zato ker si izmenjujejo informacije, ker zbirajo podatke tudi o tretjih državljanih Zato me zanima, kaj se zgodi v tem primeru, ko pride do to vrstne izmenjave podatkov. Ne želim se sedaj spuščati v vse točke v zvezi z parlamentarnim nadzorom, ki ste jih izpostavili vi in tudi kolegi, ampak težave imamo, po mojem mnenju, tudi znotraj našega parlamenta. Sprašujem se, kateri je naš nadzorni organ, kateri organ pri nas preverja te dokumente, Tu in tam sicer slišimo kakšno stvar na sejah za zaprtimi vrati, ampak v Evropi dejansko imamo problem, s katerim bi se morali soočiti. Obstajajo zelo različne opredelitve pristojnosti in funkcije obveščevalnih služb. Kaj lahko storimo, da bomo imeli več skupnih pravil? Zanima me tudi, kakšen je sistem pri ulaganju pritožb. Če naprimer utrpim škodo zaradi delovanja obveščevalnih služb, kako se lahko pritožim? Zanima me, kaj se zgodi, naprimer, če imajo obveščevalne službe o posamezniku napačne podatke. Berem vaše poročilo in vidim, da ponujate sicer zelo dobra priporočila, veliko nalog nas še čaka v prihodnje. Sama sem zelo vesela, da nam uspeva dosegati napredek. Nekaj vprašanj sicer še obstaja, ki jih bomo morali v prihodnje razrešiti. Ugotoviti moramo tudi to, kakšne možnosti imamo mi kot zakonodajalci ali lahko tudi na nacionalni ravni uvedemo kakršne koli spremembe. Hvala lepa, gospod Kirkhope. Chairman. Hvala lepa, predsedujoča. Kratek bom. Vemo, da večina držav ima svoj zakonodajni okvir, ki obravnava tudi vprašanje nadzora strani obveščevalnih služb. Konec koncev je naša individualna varnost, pa tudi varnost Evrope v celoti, zelo pomembna. Za trenutek bi se rad osredotočil na naslednje vprašanje. Ali se vam zdi, da bi morali imeti na voljo tudi postopek za ulaganje pritožb v primeru, da bi se podatki zlorabljali? Kaj se dogaja z komercialnim nadzorom? ko uradne institucije ali institucionalne agencije na nacionalni ravni izvajo tak nadzor? Kako se potem komercialno uporabljajo sprani podatki? Kam se širijo potem ti podatki? Delijo se na neprimeren način? Zdi se mi, da bi tu morali imeti možnost popravka oziroma pritožbe. Obstaja precejšnje neujemanje med številnimi državami v Evropi, zlasti ko gre za to, na kakšen način se lahko stvari popravijo. In ko gre za profesionalno znanje, tako znotraj pravnega konteksta in bolj specifično znotraj pravosodnega konteksta. Kako bi se lahko znotraj teh forumov lotevali bolj kompleksnih vprašanj, ki se nanašajo na nadzor bolj splošno? Nekatere države omogočajo sodiščem, da opravijo sodno presojo v zvezi s tem, ali je bila neka zadeva pravilno obravnavana ali ne, tudi če naprimer posamezniki nimajo možnosti pritožbe. To neujemanje bi morali bolj resno obravnavati. Večina držav sicer ima na voljo nek sistem, znotraj katerega se lahko posamezniki pritožijo zopr organe oziroma zahtevajo popravek, vsaj na nacionalni ravni. Ko se lotevamo čezmejnih primerov ali mednarodnih primerov, je seveda situacija drugačna. Tu verjetno odigra Evropska agencija svojo vlogo. Vseeno pa bi morali razumeti, kako se zagotavlja pravna sredstva, ali so pravna sredstva med seboj usklajena ali ne po tej poti bi se morali še podati. Vesel sem, da imamo na voljo to poročilo. Nas pa zagotovo čaka še veliko dela, zato da bodo evropski državljani dejansko imeli možnost uveljavljati pravna sredstva, ki jim pripadajo. Hvala lepa, gospa Ernst. Ja, švarce pa se zato, ampak vse skupaj. Zunaj pa imam mestih in zahvalih dank. Hvala lepa. Najprej bi se vam rada zahvalila za to poročilo. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno. Po mojem mnenju bi morali sedaj storiti naslednji korak, kot ste že sami povedali. Tako kot gospa Sipel, pa bi vas tudi jaz rada vprašala, kaj obveščevalne službe lahko počnejo, če se ne smejo početi z vidika nacionalne varnosti. Naprimer, kadarkoli se zgodi kakšen napad, dobijo tajne in obveščevalne službe vedno več pristojnosti. Vse bolj pogosto moramo ščititi varnost posameznikov. Ali bi morda lahko vzpostavili neke vrste mrežo obveščevalnih in tajnih služb. Za nas je pomembno predvsem to, da smo zmožni te službe tudi ustrezno nadzirati. V Nemčiji seveda imamo svoje obveščevalne službe, ampak ko si zadeve pogledamo nekoliko bolj od blizu, ugotovimo, da tiste najbolj pomembne informacije ne pridejo skozi niti ne vemo, katere dokumente bodo naprimer predstavili in katerih ne. Sama sem se s tem soočala na višji ravni kot poslanka. Žal nimam na voljo dovolj informacij glede posameznih dokumentov, glede dejavnosti, ki se izvajajo. Zanima me, na kakšen način bi morale te obveščevalne in nadzorne službe delovati ali bi morale spremeniti svoj način delovanja. Sama imam kar nekaj pomislekov v zvezi s tem, da bi obveščevalne službe lahko kar tako nadzirali, vseeno pa se mi zdi dobro, da delamo še naprej v tej smeri. Kar zadeva pravne vidike, omenjali ste pritožbe, zahteve za popravek, ali imam pravico do tega ali ne, Tisto, kar je po mojem mnenju najbolj pomembno, je, da državljanom posredujemo vse prave informacije, ki jih potrebujejo, kadarkoli jih neka zadeva osebno zadeva. Kako bomo zaščitili pravice državljanov? Hvala lepa, gospa Gomez. Tudi sama se vam zahvaljujem za to poročilo. Hvala lepa, da ste podarili tudi razmere v moji državi. Portugalski mislim, da je predvsej perverzno to, kar se dogaja. Nekateri pravijo, da se želijo učiti iz preteklih lekcij. Mi smo seveda v preteklosti imeli zelo usiljivo politično policijo, obveščevalno službo. Na portugalskem nismo uredili delovanja obveščevalnih služb, ko gre za nadzor. V poročilu tudi piše, da ni demokratičnega nadzora pri nas, tako da je stanje res katastrofalno. Nedavno smo sicer uložili predlog, ampak so ga zavrnili, kar nas skrbi, zato ker dejansko demokratičnega nadzora ni. Trenutno je na sodišču primer, ki zadeva nekdanjega direktorja tajnih služb. Ta je zlorabljal možnost, ki jo je imel in obveščevalna služba je vohunila za določenimi podjetji in zbirala informacije o podjetjih, v katerih je on nameraval delati ali z njimi sodelovati. Sicer je nekdani direktor rekel, da je to del delovanja obveščevalne službe, kar jasno kaže, da pri nas demokratičnega nadzora ni. Tu ne gre za vprašanje nacionalnega dometa in nacionalne pristojnosti ali evropske pristojnosti, gre za vprašanje človekovih pravic. Tega ne smemo kar tako prezreti. Sama obsojam seveda tudi nacionalni parlament na portugalskem. Kot je rekel Karloš Kveljo, obstaja neka ekipa, ki naj bi domnevno izvajala demokratični nadzor nad obveščevalnimi službami, ampak člane te tričlanske ekipe imenuje parlament, tako da ima zgolj vlogo slamnatega moža. Premalo nadzora se izvaja nad obveščevalnimi službami in tajnimi službami, še posebej, ko gre za prestrezanje. Pravosodnega nadzora torej ni, niti ni demokratičnega nadzora, ne moremo reči, da je to pač domena v nacionalni pristojnosti. Ne moremo se s tem zadovoljiti. Hvala lepa za to poročilo. Naloga našega parlamenta pa je, da to poročilo pošlje državam članicam, še posebej državam, ki se nahajajo v takšnem položaju kot moja država, da bodo parlamenti na nacionalni ravni dejansko ukrepali in se odzvali. Takšno stanje se enostavno ne more nadaljevati, kajti s tem se kršijo temeljne pravice državljanov, pa ne samo to. S tem se hromi tudi zmogljivost, učinkovitost in verodostojnost obveščevalnih služb v trenutku, ko jih potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Hvala lepa, gospa Lauristin. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila za to poročilo, ki je izjemno pomembno, še posebej za državo, kot je tudi moja. Nažalost, pri nas nimamo možnosti izvajati nadzora, varuh podatkov na nacionalni ravni ne more nadzirati teh služb. Vsem je jasno, da je boj za demokracijo, boj proti totalitarnim težnjam in sistemom, in boj proti ostankom sovjetskih in drugih diktatorskih režimov zahteva od nas, da državljanom damo možnost, da se pritožijo in zahtevajo poprave krivic v primeru, da so jih obveščevalne službe spremljale. Podoba, ki jo slikate v tem poročilu, pa kaže na to, da se državljani v posameznih državah, članicah nahajajo v precej drugačnem položaju, ko gre za varovanje temeljnih pravic in svoboščin. To poročilo je zelo konkretno, navaja dejstva, izpostavlja države, kjer razmere niso najboljše, ampak to je potem vse. V razpravi je sicer enostavno reči, ja, situacija je povsod enaka. Obveščevalne službe menijo, da nihče ne more posegati v njihovo delo. Ampak v tem poročilu lahko razberemo, da se razmere v državah članicah precej razlikujejo. Omenjali ste parlamentarni nadzor, omenjali ste možnost pritožbe, možnost popravka. To so zadeve, ki bi morale biti na voljo v vseh državah članicah, če želimo, da bi državljani imeli svoje temeljne pravice zaščitene. Hvala. Äh, Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem za to poročilo, ki se mi zdi dobro. Samo zdi se mi to bolj izhodiščna točka, kaj ti glavna vprašanja, če sem to dobro videl, še niso rešena. Zato se mi zdaj zdi zanimivo tole. Sveda imamo množičen nadzor in je mogoče zaradi tehnološkega razvoja in to vpliva tudi na osebne pravice. In če si ogledamo potem peti člen Konvencije o človekovih pravicah in šesti člen Konvencije o temeljnih pravicah, ima vsak pravico do svobode in varnosti. In seveda, sedaj me zanima, če bi lahko vse skupaj bolje uravnotežili, če bi lahko izvedeli, kaj potrebujem točno za zagotovitev varnosti za svoje prebivalstvo. In v tem tehnološkem obdobju moramo sedaj biti sposobni tudi reči, informacije so alfa in omega, kar se tiče organiziranja kriminala, boja proti terorizmu in tako dalje, vendar pa kje pa so tukaj presečišča, kje bi lahko rekli, tukaj je pa potrebno paziti na temeljne pravice. In potem imamo različne opredelitve, nacionalne varnosti. To je potencijalno zelo raznoliko po državah, tudi geografsko ali zaradi zgodovinskih razlogov. Zato me seveda zanima, ali bi lahko našli evropsko raven za vse to in potem tudi izdatki. Čisto na splošno ali pri nalogah tajnih služb po Evropi, ste že opazili kaj, kar bi lahko rekli, da je nasprotje zakonom ali da gre predaleč. So tu kakšni elementi v tej smeri? In zdelo bi se mi dobro, tudi če bi imeli nekakšen katalog varovalk, ko bi lahko rekli, to je pa minimalni standard pri nas v Evropi, ostalo pa gre prek tega, je dobro imeti, vendar pa ni nujno potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Spinelli. Sama bi se rada predvsem zahvalila avtorjem poročila in seveda gospodu Flertiju. Hvala lepa za vse, kar ste zapisali. Imam pa eno vprašanje in sicer v zvezi s konkretno točko. Rekli ste, da moramo najti ustrezne varovalke za to, da bi preprečili zlorabe. Zanima me, kaj boste storili, na kakšen način boste zaščitili pravice oseb, če je do zlorabe že prišlo. Sedaj pa prehajam na točko, ki mi je najbolj pri srcu in sicer vprašanje žvižgačev. Vesela sem, da v poročilu o tem govorite, da zahtevate tudi zaščito žvižgačev, omenjate tudi parlamentarno skupščino sveta Evrope. Ta meni, da je whistleblowing najbolj učinkovit instrument za omejevanje delovanja obveščevalnih služb. Žal mi je, da Evropska unija ni bila zmožna podati tako odločnih izjav, da smo se morali poslužiti izjav Sveta Evrope v zvezi z zaščito žvižgačev. Čeprav smo v parlamentu to vprašanje omenjali v eni od resolucij. Zanima me, na kakšen način boste zagotovili zaščito žvižgače? Imate v mislih kakšne konkretne instrumente? Žvižgači so v številnih državah še vedno obravnavali kot izdajalci, kot vohuni, kot krti. Če se spomnite žvižgača, ki je spostavil Lux Leaks, ta ne uspe najti dela tudi zadeva Snowden se še nadaljuje. Snowden je še vedno v Rusiji, kamor se je zatekal, še vedno ni uspel pridobiti azila v Evropi. Zato me zanima, ali so po vašem mnenju nekatere države preveč toge, ko gre za zaščito žvižgačev, ali je morda celotna Evropska unija nesposobna obrati srednjo pot na tem področju. To so moje vprašanje. Hvala. Hvala lepa, gospod Vojt. Ja, danke. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej nekaj manjka v poročilu. Gotovo je dobro pripravljeno. Sami ste dejali, da ste bili veseli, ko ste dobili nalogo pripraviti to poročilo na to tematiko. Vendar pa kar se tiče zakonitosti in nadzora, tukaj to poročilo še ni odgovorilo na vsa vprašanja. V razpravi, ko je bil tukaj predstavnik MI5 in MI6, pa nisem dobil jasnega odgovora na svoje vprašanje, razen da je bilo to njegovo politično stališče in da ni mogel podati odgovora. Vi ste pa sedaj tudi seveda nemški državljan in nimate zaveze močečnosti. V Nemčiji imamo določeno zakonodajo, ki pravi, da nemška vlada mora imeti povezavo z nemškimi telekomunikacijskimi storitvami, mora zagotoviti povezavo letih z britanskimi in ameriškimi tajnimi službami. Kako lahko to nadzorujemo? Vse ameriška služba seveda ni nadzorovana strani nobene eh, od eh, evropskih institucij. In torej te določbe, iz leta 90 iz nemške zakonodaje veljajo do leta 2099. In če pomislim, da imajo tuje tajne službe te pravice, da lahko prisluškujejo milijardam pogovorom, je vodi, Nemčija je vodilna gospodarska sila, veliko je prenosa podatkov, veliko je telefonskih pogovorov, milijarde teh pogovorov je, ja, milijarde podatkov obstajajo tudi elektronskih sporočil, ne da bi kdorkoli to lahko kdaj preveril. Vsaj to dejstvo mislim, da spada tudi v to poročilo, zato da bi bilo popolno. Intfeld, Gospod Intfeld, Sofi, se opravičujem, hvala. N moram veliko vprašati, ker sem izpustila uvodni del, imam pa eno vprašanje, kljub temu varovalke in človekove pravice nikoli niso absolutne, vedno jih je treba uravnotežiti z nečim drugim. Tu pa gre za sorazmernost množičnega nadzora. Zanima me, ali se opravi ta ocena ravnotežja. Pred nekaj tedni je nekdani direktor NSA-ja, svetovnega prvaka v množičnem nadzoru, iz izjavil v zgornjem domu britanskega parlamenta, rekel, da množično nadzorovanje niti ni tako koristno, kot bi se kdo mislil. Se pravi, če res ni tako koristno, bi morale biti varovalke še toliko više. Ste upravili to oceno? Hvala lepa. S tem smo zaključili seznamom kolegov, ki so se želeli oglasiti. Beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Sam bom odgovoril na kar nekaj vprašanj, kolega pa bo odgovoril za menoj, če bo treba kaj popraviti ali dodati k mojim odgovorom. Gospod Kueljo je spraševal o nadzornih organih, omenil je konkreten primer Portugalsko, kjer se izvaja določen parlamentarni nadzor. V poročilu zelo jasno navajamo, da ni ene same rešitve, ki bi ustrezala vsem. Sama konfiguracija nadzornih mehanizmov lahko odlično deluje v eni državi, težko pa jo bo predstaviti v drugo državo. In v drugi fazi študije bomo lahko ponudili nekaj konkretnih odgovorov v smislu, katere konfiguracije delujejo in katere ne, čeprav izgledajo odlično na papirju, v praksi pa se potem izkažejo kot neučinkovite. Mimo grede, gospodu Koelju sem hvaležen, ker je predlagal, da bi raziskali tudi možnosti, kako bi lahko zagotovili neodvisnost teh nadzornih organov. To bomo obravnavali v drugem delu naše študije. Gospa Sipel je spraševala o nalogah tajnih služb, o izmenjavi obveščevalnih podatkov. Naša agencija ima tu določene omejitve mi lahko delujemo zgolj znotraj določenega območja in izmenjava teh obveščevalnih podatkov ni v našem dometu, niti nismo ustrezno opremljeni za to, da bi izvajali takšen nadzor. Vi ste kot odbor spraševali predvsem o nadzoru in ne o sami sestavi obveščevalnih služb gospod Kirkhoff je izpostavil kar nekaj točk. Na začetku je povedal, da dejansko obstaja zakonodajni okvir za nadzor v državah članicah. Naj pa povem, da smo na podlagi raziskav ugotovili, da obstaja tako okvir za ciljno usmerjen nadzor, za neciljno usmerjen nadzor pa zakonodajnega okvira ni oziroma obstaja v zgolj petih državah članicah. Glede pripombe da obstaja neenakomernost, ko gre za pravna sredstva, ki jih imajo državljani na voljo. To drži, obstaja precejšno neujemanje pri pravnih sredstvih. Lahko bi v študiji preverili tudi, ali en model nudenja pravnih sredstev lahko deluje tudi v drugi državi članici. Mi zaenkrat še nimamo podatkov na tem področju, da bi lahko povedali kaj več. Uh, uh, uh, še nekaj pripomb smo slišali od še enega poslanca. Mikrofon, prosim, za govornika. Pomen nacionalne varnosti v povezavi z obveščalnimi agencijami, o čemer so številni govorili, je to zelo pomembno, ali bi lahko dobili standardizirano evropsko definicijo nacionalne varnosti. Ne govorimo le o obsegu naše študije, ampak mislim, da bi bilo to pravzaprav nemogoče opredeliti. To lahko povem na podlagi lastnih izkušenj. Osem let sem se ukvarjal s tem vprašanjem v okviru odbora za človekove pravice Združenih narodov. Že pred kar nekaj časa smo obupali nad iskanjem standardne definicije, saj bi ta zavezovala države članice v luči spremenjajoče se situacije, da se kar naprej prilagaja, spoh dan danes. Pobliže si moramo gledati, kako se sprožajo mehanizmi nacionalne varnosti, če bi želeli ugotoviti, ali varovala deluje v določenih kontekstih. Hvaležen sem gospe Gomeš za to, da je lepo pozdravila poročilo, tako kot drugi poslanci in poslanke. In seveda bomo skušali to poročilo razširiti čim bolj, kot se le da, lahko vam zatrdim, da bomo to skušali storiti. Kot vedno, naš poročila pošljemo tudi nacionalnim vladam, uradnikom za zvezo v državah članicah. To, kar se želimo doseči v letu 2016, pa je tudi določen učinek. Učinek pa bomo lahko zagotovili le, če se bodo ljudje zavedali obstoja tega poročila. To je za nas resna zadeva. Potem pa gospod Vos. To poročilo, naj povem, je le izhodišče, začetek, kot ste povedali sami, moramo upraviti še kar nekaj dela. In v drugi fazi mislim, da vam bomo lahko predstavili tudi ustrezne podatke, na osnovi katerih se bomo lahko pogovarjali tudi o razvoju politike na tem področju. Všeč mi je bil tudi predlog, da naj bi dobili seznama minimalnih standardov in varoval. O tem bomo razmišljali v drugi fazi. Gospa Spinelli je na to podala nekaj koristnih komentarjev. To, kar ste povedali o žvižgačih, je bilo še posebej zanimivo. Kako jo lahko bolje zaščitimo? Videli bomo, ali se lahko na ta vidik osredotočimo v drugi fazi. To ni nekaj, kar bi lahko enostavno umestili v okvir zakonodaje in zakonodajnega postopka. Na osnovi tega, kar ste nas prosili, pa bomo skladno z našimi pristojnostmi in mandati skušali razmišljati o tem v prihodnosti, če ne zredi drugega, zredi tega, ker se Agencija za temeljne pravice popolnoma zaveda pomena tega, da začitimo žvižgača, če želimo spoštovanje pravic v demokratičnih državah. Potem pa še gospa Entfeld, govorili ste o potrebi po preizkusu proporcionalnosti oziroma sorazmernosti. Povedal sem že, da smo skušali opredeliti potrebo po preizkusih sorazmernosti, zakonitosti, predtem pa se napezati tudi na nacionalno varnost. Mislim, da ni v okviru naše pristojnosti, da bi ocenevali kakovost nadzora oziroma obveščevalnega dela. Tudi Na britanskem parlamentu so o tem govorili. Mislim, da FRA nima pristojnosti za izvedbo kakovosti nadzora obveščevalnih agencij. Do tega nimamo dostopa. Se pa popolnoma strinjamo glede tega, da uvedemo nekakšen testni cikl oziroma okvir na nacionalni ravni, zato da se te, te teste sistematično izvaja. Potem pa lahko prosim kolega, da še kaj doda. Prosim, da ste kratki, da se čim bolj kratko odzovete. Še nekaj točk ne bi obravnavali na dnevnem redu, s katerim se ukvarjate tudi vi. Najlepša hvala, gospod predsedoča. Da, čisto na kratko se bom odzval. Mislim, da smo dobili večino odgovorov na vprašanja. Na dvoje bi se želel osredotočiti. Številni ste govorili o vprašanju pravnih sredstev in seveda ste zato pozvali tudi FRA naj ponovno razmišlja o prenovitvi pravnih sredstev. Gospod Svenile, prav gotovo je to bistven vidik tudi v primeru nadzora, da ima posameznik dostop do ugovora oziroma pravnih sredstev. Ne le v primeru usmerjenega nadzora, ampak tudi v primeru neusmerjenega nadzora. Pravna sredstva je zelo težko uvesti v vseh teh primerjih. Pomembna sodba Evropskega sodišča za temelj človekove pravice pa bi lahko postavila tudi zelo pomemben precedens tako za primere usmerjenega nadzora kot neusmerjenega nadzora. V poročilu se morda nismo poglobljeno ukvarjali z nekaterimi vprašanji, ki jih bomo vključili tudi v naslednjo objavo. In sicer gre predvsem za vprašanje nadzora izmenjave informacij med obveščevalnimi agencijami. Tukaj namreč pogosto v nacionalni zakonodaji zeva velika vrzel in to je vidik, ki ste ga vključili tudi v vašo poizvedbo. Takrat o tem pa bomo razmišljali tudi med naslednjim oblikovanjem poročila. Če povzamem, mislim, da je zelo pomembno, da med trenutnimi razgovori, ki jih opravljamo v različnih državah članicah, lahko pridemo tudi do sklepov, ki jih bomo predstavili. In sicer kako zakonodajni okvir dopolnjen ali ne dopolnjen, omogoči vsaj nekakšne smernice za zakonodajalce, ki skušajo reformirati nacionalni okvir na tem področju. Hvala, gospa predsedujoče. Najlepša hvala, tako je se bom notila naslednje točke na dnevnem redu. Zelo malo časa imamo za obravnavo. Gre tudi za nekaj, kar je vezano na delovanje vaše agencije, torej agencije za temelje pravice. gre za mrežo agencij iz področja pravosodja in notranjih zadev. Ta mreža naj bi razširila politično usklajevanje in delovanje. Predsedovanje mreži se menja, gre torej za predsedovanje vseh različnih agencij. EULISA je predsedovala v letu 2015, FRA pa bo nadaljevala s tem delom v letu 2016. Najprej bom prosila, da svoje sklepe predstavi gospod Garko, izvršni direktor agencije EULISA, ki bo predstavil tudi bistvene ključne dejavnosti te mreže v letu 2015. Potem pa bo imel besedo znova gospod O'Flaherty, ki bo predstavil ključne prednostne zadolžitve za leto 2016. Gospod Garko, pozdravljeni na našem odboru. Takoj vam predajam besedo, tako da nam lahko predstavite svoje ključne dejavnosti v preteklosti. Najlepša hvala predsedujoča. Lepo pozdravljam vse. Veseli me, da ste me povabili, tako da lahko v naslednjih nekaj minutah predstavim tisto, kar je glavno v delovanju mreže agencij z področja pravosodja in notranjih zadev. Ta mreža deluje od leta 2011 in od takrat je postala zelo praktičen mehanizem in platforma za sodelovanje med agencijami PNZ. Cilj je seveda izboljšati izmenjavo informacij in pa prispevati tudi k delovanju v državah članicah. Do leta 2015 je mreža vzpostavila štiri prednostne naloge, s katerimi naj bi se soočili z izzivi, s katerimi se srečuje Evropska unija, še posebej gre za naslednje prioritete. Okrepitev inputa na osnovi dokazov, ko gre za politični dialog. Gre tudi za usklajevanje operativnih vidikov agencij z političnimi prioritetami držav članic, potem tudi spodbojanje zunanjega sporočanja, izmenjave informacij znotraj te mreže, potem pa še ne na zadnje, večja razpoznanost, prepoznavnost agencij PNZ tako pri institucijah kot tudi pri splošni javnosti. Vse te prioritete so bile usmerjene krepitvi in spodbujanju nadaljnih praktičnih prispevkov teh agencij k izvajanju varnostnega akija. S čimer naj bi podprli tudi države članice, ki se soočajo z nepredvidljivimi izzivi, kot so grožne terorizma in migracijska kriza poročilo agencije. Mislim, da ste v tem odboru že dobili, ste že obravnavali, tega ne bom ponavljal, bi pa želel povdariti, da vsi rezultati, ki jih je mreža dosegla v zadnjih letih, so imeli zelo praktičen, specifičen namen in so prispevali tudi k opredelitvi evropskih prioritet. Nekaj primerov prvič. Naj začnem z eno najbolj vidnih pobud, Smart Borders Pilots, torej pilotni projekt o pametnih mejah. Eulisa je bila odgovorna za ta projekt, gre pa za proizvod sodelovanja štirih agencij. Agencija je v samem izhodišču veliko prispevala k temu v smislu uporabe tehnologije za zaščito človekovih pravic, potem pa tudi Eulisa in Europol. Mreža na poziv Eurojusta je razvila tudi določena orodja za izvajanje ukrepov na področju PNZ in podporo v boju proti tujim borcem. Mreža pa tudi specifično. Pet agencij te mreže sodeluje že od samega začetka pri načrtovanju in izvajanju koncepta hotspot. To je eno glavnih orodi za soočanje z migracijskim pritiskom v Evropi trenutno. Eulisa Frontex in EASO so skupaj izvedli še en pilotni projekt v Grčiji. In sicer so iskali praktične rešitve, tako operativno kot drugače, za izboljšanje učinkovitosti hotspotov. Veliko truda smo vložili tudi v razvoj področja izgradne zmogljivosti in usposabljanja. Lani smo začeli naprimer z menim nadzorom, z schemo za organe preiskovanja in odkrivanja, pa tudi sodelovanje v okviru sistema Schengen. Za vsemi temi vidiki smo skušali poskrbeti za praktične potrebe držav članic pri soočanju z terorizmom in pa za migracijskimi pritiski. Gre tudi za usklajevanje z nacionalnimi prioritetami. To bi lahko še podaljšal to razpravo, vendar se zavedam časovnih omitev, pa tudi zelo zanimive razprave, ki nas še čaka. Ne bom torej zavračeval. Naj sklenem. Zelo pomembno je povdariti, da je sodelovanje med agencijami PNZ bilo in še bo zelo pomemben dejavnik tudi pri zagotavljanju taktičnih in hitrih odzivov na izzive, s katerimi se soočajo agencije PNZ in pa države članice EU danes. In prepričan sem, da bomo na osnovi teh uspeškov iz leta 2015 nadaljevali z delom tudi v letu 2016 pod predsedovanjem FRA. Še nekaj. Če se želimo učinkovito soočiti z trenutnimi izzivi za Evropsko unijo, torej gre za terorizem, pa tudi za migracijsko krizo, moramo upoštevati interoperabilnost, standarde, sinergijo na tehnični in operativni ravni in agencije PNZ imajo zelo veliko izkušenj na tem področju, veliko znanja in prav tako so zavezane izraziti podpori in proaktivnim prispevkom, ko gre za razvoj taktične in učinkovite odzive na to vrstne grožnje. Najlepša hvala, seveda bom pripravljen odgovarjati na vprašanje. Hvala, gospod Garkov. Zdaj pa gospod O'Flaherty. FRA bo prevzela štafeto prvič. Z zanimanjem torej spremljamo, kakšne bodo vaše ključne prioritete za predsedovanje v naslednjem obdobju. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanki. Že na samem začetku lahko povem, da cenimo sodelovanje z EU-LISO ter z izvršnim direktorom medicije EU-LISE Krumom Garkovom. Skušali bomo prevzeti štafetno palico EU-LISE, kar bo seveda velik izziv za nas. Obenem bomo nadaljevali še z določenimi razmisleki, s katerimi je začela EU-lica. Usklajevanje in mreženje je bistvenega pomena. Če ne bomo sodelovali, potem delovanje v okviru 40 neodvisnih subjektov ne bo učinkovito in prav gotovo bomo deležni tudi kritik eh, strani vas, vas da, nam ni, da, vam, da nam ne uspeva okrepiti učinka zaradi pomankanja sodelovanja torej sodelovanje med agencijami pa tudi v širšem kontekstu je bistvenega pomena, če želimo doseči ustrezne rezultate, ki jih pričakujejo tudi države članice Evropske unije in državljani. To je še kako pomembno na področju temeljnih pravic. Agencija za temeljne pravice se ukvarja z horizontalnimi vprašanji po naravi. Temeljne pravice ne morajo obstajati v vakumu, ne, nikakor ne, moramo v to uplesti vse ukrepe, vse agencije, in če sami ne bi bili del mreže PNZ, prav gotovo ne bi mogli izpolnjevati naših odgovornosti. Prav tako se zavedam vrednosti interakcije in sodelovanja agencij PNZ, to sem še posebej videl v zadnjih desetih eh, dnevih, obiskal sem hotspote v Italiji, potem tudi na toku Lesbos, v Lampeduzi, na Siciliji in eh, tako sem dobil dober občutek, kako lahko FRA bolje podpira partnerje EU na terenu, tako da se zaščiti temeljne pravice. Tudi pri delovanju hotspotov. In eh, res sem bil navdušen na tem, kar so dosegle druge agencije, JASO, e EULISA in tako dalje. Vendar pa sem se pripričal tudi glede tega, da je še kako pomembno, da sodelujemo, če želimo priti do dobrih rezultatov v tem kontekstu. Prisluhnili ste že direktorju EULISA, ki je uh, povedal, kako smo v okviru mreže PNZ uspeli izvesti nekaj pilotnih projektov, naprimer na pametnih mejah. In FRA je bila še kako zadovoljna, da je lahko sodelovala pri izvedbi tega projekta in sicer z izvedbo anket manjšega obsega posameznikov, ki niso državljani Evropske unije, glede spoštovanja temeljnih pravic na mejah. Podatke, ki smo jih dobili, bodo v pomoč tudi snovalcem politike, pa tudi EU-lice e pri kalibriranju tehničnih okvirov tega, kar trenutno razvijamo. Da bodo torej upoštevali tudi stališča posameznikov, ki imajo določene pravice. Na kaj se bomo sredotočili v letu 2016? Če vam povem, da bo sedem prioritetnih eh, področji, prosim, da se tega ne ustrašite, ne bom predolgo govoril o tem, ali ne hitro bom o tem spregovoril. Najprej, kot ste že slišali, bomo nadaljevali in tudi moramo nadaljevati z našim sodelovanjem v kontekstu evropskega načrta za migracije. Tudi gospod Garko se je skliceval na hotspote, ti so zame zelo pomembni, tam sem, te sem ravno kar obiskal. Zelo pomembna so vprašanja navezana na hotspote, prav tako tudi na biometriko in na, na najboljšo prakso na tem področju, potem oblikovanje političnih odzivov na nacionalni in evropski ravni, sodelovanje in podpiranje Evropske komisije med pripravo različnih ocen učinka, seveda pred oblikovanjem različnih zakonodajnih aktov in tako dalje. Potem pa še ena pomembna prioriteta Evropska agenda za varnost gre za boj proti organiziranim kriminalnim združbam. Tukaj se bomo še posebej osredotočili na tihotapljanje ljudi. Naslonili se bomo na evropsko strategijo na tem področju, izkoreninjenje prekupčevanja z ljudmi, tihotapljanje z ljudmi. Med ukrepi bomo razmišljali tudi o enakosti med spoloma. Potem pa se bomo oprli tudi na dodatno podporo za države članice, tako pa prispevali tudi k krepitvi evropskega političnega cikla v smislu preprečevanja delovanja organiziranih kriminalnih združb pri tihotapljenju z ljudmi. Tretje prioritetno področje, ki je še posebej pomembno za FRA, je obnovljeno osredotočanje na temeljne človekove pravice in sicer gre za horizontalno vprašanje, torej varnost pravosodje, enakost med spoloma. Tukaj bomo sodelovali tudi z predstavniki civilne družbe, usporedno pa bomo sodelovali tudi z drugimi agencijami, zato da bomo zagotovili, da se človekove pravice in temeljne pravice spoštuje v celotnem kontekstu delovanja agencij PNZ. Na to lahko prepnemo še štiri koristne prednostne naloge in sicer, da smo usklajene agencije, gre za praktične zadeve, gre za katerih smo bolj učinkoviti. Najprej sodelovanje in izmenjava informacij, vključno z informacijskimi tehnologijami in kibernetsko varnostjo. Tukaj gre za res izčrpen, a ki izkušen med agencijami, ki si jih moramo seveda izmenjati. Drugič, lahko okrepimo izmenjavo teh informacij znotraj mreže PNZ v smislu mednarodnih zavez, tako da se bomo lahko vzajemno podpirali, pri tem pa črpali iz naših izčrpnih mednarodnih povezav, ki smo jih razvajali usporedno pri izvajanju naših mandatov. Potem pa še komunikacija. Tukaj lahko vsi prispevamo k temu, da bomo izboljšali tudi razpoznanost našega dela, lahko se podpiramo med sebojno in zagotovimo, da bo naš output bolj viden, bolj razpoznaven in tudi bolj učinkovit. Pa še področje usposabljanja. Še naprej bo to izjemna priložnost za sodelovanje znotraj družine PNZ. nekaj novih vprašanj je pomembnih za agencije PNZ, kar bi lahko privelo do novih možnosti za usposabljanje. Naprimer, zaščita žrtov sovražnih dejanj, sovražnega govora, potem spremljanje nevračanja, nediskriminatorno etično profiliranje, potem izkoriščanje, enakost med spoloma, pravice otrok, usposabljanje šengenskih evalvatorjev in tako dalje in delamo na vseh teh tematskih področjih in razmišljamo o tem, kako lahko zagotovimo tudi ustrezne rezultate v letu 2016. S tem pa pridemo že do naslednjih korakov. Prvič, marca naj bi FRA gostila delavnico na temo tega, kako lahko agencije PNZ izboljšajo učinkovitost dela, ko gre za žrtve kaznivih dejanj. To nam bo omogočilo, da identificiramo glavne izzive v tem obdobju. In to je le en primeren glavnih dejavnosti, ki jih bomo izvajali v letu 2016. Seveda bomo vedno poročali o sklepih teh delavnic v obliki nekakšnega semaforja, kar bomo posodobili v letu 2016, ko bomo dobili tudi konkretne rezultate o doseženem napredku v obdobju mandata FRA. Najlepša hvala, gospa predsedoča, hvala, gospod O'Flaherty dve pripombi. Gospa Gomeš, izvolite. Najlepša hvala. Dve kratke pripombi. Najprej vprašanje za gospoda Garkova. To, kar ste razvili na področju rešitev IKT in kibernetske varnosti, zanima me, ali vam je to omogočilo tudi, da opredelite kritično infrastrukturo sistemskega pomena na evropski ravni ali kaj počnete na tem področju. Ne le, da opredelite to infrastrukturo, ampak da jo tudi zaščitite. Pa še drugo vprašanje za gospoda O'Flaherty-ja. Ali menite, da v okviru navedenih prednostnih nalog menite, da ta vedno slabša politika, regresivna politika danske vlade bo obenem vključena tudi v vaše študije? Najlepša hvala, gospa Spinele. Imamo vprašanje za gospoda O'Flaherty-ja glede hotspotov. To problematiko poglobljeno spremljam že nekaj časa, prav tako varstvo temeljnih človekovih pravic, še posebej pri registraciji ko prihaja tudi do primerov nasilja, zlorabe. Kaj se dogaja v teh spremnih centrih? Povedali ste, da ste bili v Italiji in v Grčiji in glede na to, da sem italijanka in bom čez nekaj tednov z delegacijo tudi na Lizbosu, bi vam bila zelo hvaležna, če bi nam predstavili na kratko, svoje vtise. Kaj so po vašem mnenju tiste šibke točke, ki ste jih identificirali? Kakšne so težave z področja temeljnih pravic, ki bi jih lahko bolje reševali? Prav tako vas prosim, da niste preveč diplomatski pri teh odgovorih. Hvala. Spinelli. Hvala, gospa Spinelli. Tako, spoštovana gosta, najprej gospod Garko. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najprej vprašanje glede kibernetske varnosti, ki ga je stavila gospa Gomeš. Namen naše mreže je poenostaviti sodelovanje in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks med različnimi agencijami pri izvajanju posameznih mandatov. In mreža se ni specifično ukvarjala z zaščito kritične infrastrukture. Vendar med temi praksami, ki smo jih izmenjavali in med temi pobudami lahko najdete tudi kaj, kar je uporabno za boljšo zaščito kritične evropske infrastrukture. Seveda, če je ena od agencij iz te mreže pristojna za delovanje na tem področju. Najlepša hvala, gospod O'Flaherty. Hvala lepa, dobil sem dve predsej težavni vprašanji, najprej strani gospe Gomeš. Vaše vprašanje, gospa Gomeš, je zelo specifično, zelo usmerjeno. Mreža agencije PNZ se ukvarja z vprašanjem skupnega interesa, horizontalnimi vprašanji za vse agencije. Enostavno nisem na pravem mestu, da zdaj ocenim, ali gre za skupno sodelovanje teh agencij pri nekem specifičnem vprašanju. Glede agencije za temeljne pravice, kot vaš odbor dobro ve, nismo agencija za izvajanje nadzora, prav tako nimamo mandata in pristojnosti za preiskovanje v specifičnih državah članicah. Spremljamo situacijo temeljnih pravic po celotni Evropski uniji poglobljeno in obenem vam omogočamo tudi orodja, zato, da prijete sami do svojih sklepov, tudi v obliku našega letnega poročila. In mandat nas včasih eh, pri določenih situacijah izključuje iz eh, pristojnosti, kljub temu, da bi si želeli morda bolj intenzivno sodelovati. Imamo v določene urode in informacije ter podatke, ki so lahko koristni v tem kontekstu. Potem pa še intervencija gospe Spinelli in sicer vprašanje vezano na hotspote. Naj, najprej povem nekaj. Žal mi je, da bom moral biti diplomatski teh hotspotov nisem obiskoval z namenom spremljanja v nobeni od teh držav članic. Želel sem si nekako bolje obrazložiti, kako lahko naša agencija FRA pomaga partnerjem v Evropski uniji, da opravljajo svoje delo. To je bil namen mojega obiska. Lahko podam nekaj splošnih pripomb v tem kontekstu. Prvič. Naletel sem na izrazito pripravljenost, da se okrepi mrežo sodelovanja na področju temeljih pravic po vsej Evropski uniji. In seveda smo se pogovarjali tudi s predstavniki držav članic. Izražena je bila torej prava politična volja v kontekstu hitro razvijajoče se situacije, kjer se pojavlja vtis, da imamo le kratek časovni interval, da vzpostavimo določene mehanizme pred eh, pomladjo in bo prišlo potem do še večjega pritoka migrantov. No, v luči tega bodo agencije za PNZ, vključno s FRA, razmišljali o tem, kako lahko vse podpremo z dodatnim usposabljanjem za razvojem ustreznih protokolov pri zagotavljanju zaščite temeljih pravic. To je vse, kar vam lahko danes povem, se upravičujem, da ne morem biti bolj specifičen, se pa zavedam tega, da smo šli tja specifičnim namenom in glede na to moramo tudi podati svoje sklepe. Najlepša hvala, obema se zahvaljujem. Želim vam veliko uspehov v naslednjem letu in se zahvaljujem tudi, da ste obiskali naš odbor in nam predstavili te sklepe. Zdaj pa lahko začnemo z obravnavo z naslednje točke na dnevnem redu, gre za točko 8 in sicer poročilo o napredku pri izvajanju strategije EU na področju drog 2013-2020 in akcijskega načrta EU za boj proti drogam 2013-2016. Evropska komisija bo predstavila svoje poročilo in prosil bom gospod Sipalo, da predstavi to poročilo, potem pa bodo dobili poslanci poslanke priložnost, da se na to odzovejo. Gospa Sipala. Hvala, gospa predsedujoča hvala, da ste povabili komisijo, da predstavi omenjeno poročilo. Mm, podala bom kratko predstavitev in če bo koristna, bom potem lahko tudi eh, sekretarjatu predala daljšo eh, različico, ki ga bo potem, boste lahko dobili vsi člani. Komisija je pripravila to poročilo, kajti strategija zahteva, da vsake dve leti komisija pripravi poročilo o izvajanju strategije in ciljev ter akcijskega načrta za boj proti drogam. Torej, tukaj dobivamo, za poročilo dobivamo podatke od držav članic, MCDDA, eh, Europola in drugih obdobje je 2013-2014 in ocenili smo izvajanje pet glavnih stebrov, to je zmanjšanje ponudbe, porabe, eh, usklajevanje, eh, evalvacija, raziskave in tako dalje. Pregledali bomo glavne ugotovitve poročile ter zaključke. Kar zadeva zmanjšanje povpraševanja, je treba povedati, da večina držav članic m, mm, programirajo vse ukrepe, ki uh, omejujejo rabo prepovedanih dragih. Ravno tako, drog, ravno tako izvajajo kampanje za uh, izobraževanje v uporabi drog. Ravno tako je uh, pomembno, so pomembni ukrepi za preprečevanje. Z zadovoljstvom povemo, da vse države članice izvaj, so izvajale eh, preprečevalne ukrepe v omenjenem obdobju. Vse države imajo tudi. Um, imajo tudi alternativne programe za opijate in eh, za ubrizgavanje drog kar zadeva zmanjšanje eh, ponudbe drag, bi smo tukaj prišli do treh ugotovitev. Prva je eh, število novih psihoaktivnih eh, drog, ki se uvažajo v Evropsko unijo. 2013 je bilo je bilo novih 101 taka psihoaktivna snov, kar pomeni velik uh, um, veliko rast v primerjavi z prejšnjim letom. Številne države članice poskrbijo za alternative um, hudim okrepom proti uporabnikov. Polovica držav članic je. Um, se že ukvarja z spletnim kriminalom povezanim z drogami. Eh, potem nekaj mm, prizadevanje pri koordinaciji na področju drog. Lahko pozademo, da imajo vse države članice regionalne in nacionalne strategije in številne od teh strategij se osredotoča na prepovedane droge. V nekaterih državah članicah so droge del širše eh, politike, ki zadeva tudi eh, alkohol in tobak. Z zadovoljstvom poročamo, da vse države članice um, pravijo, da organizacije civilne družbe so bile vključene v razvoj in oblikovanje uh, politik s področja drog za obdobje 2013-2014. Uh, ravno tako je pri tej strategiji pomembno to, da uh, imamo več uh, projektov, kopolat, Eh, eh, potem program eh, poti kokaina in program poti heroina. Potem, kar zadeva raziskave, tukaj je zelo pomembno in prihaja iz okvirnega programa 7 in spada pa tudi po druge programe, kot je We Justice. Če lahko preidem na ugotovitve poročila, bi želela našteti sedem. Uh, Ugotavljamo, da sprejem eh, svežnja zakonodaje glede novih psihoaktivnih eh, Mm, substancije, torej da je nujno to sprejeti, sedaj računamo na nizozemsko predsedstvo, da bo deblokirala to, ta svežen, kajti vsi veste, da se je to zaustavilo v uh, svetu. Druga ugotovitev, ki izhaja iz poročila, je, da potrebujemo močno, ev, močen evropski glas v uh, evropski razpravi. Uh, Eh, eh, ki bo govoril v UNGAS, to je uh, svet, ki bo potekal v New Yorku v okviru OZN in sicer aprila. Potrebujemo nov zagon za sodelovanje z tretjimi državami, zato da bi okropili posvetovanje z državami, ki so pomene, ključnega pomena za EU in za to, da bi zagotovili sinergijo med, eh, za dialog z eh, tretjimi državami. Četrti zaključek eh, spletne tihotapljenje drog je tveganje, s katerim se moramo spopasti in to moramo storiti skupaj generalni direktor za migracije bo na začetku junija organiziral srečanje, eh, torej sestanek eh, svetovalcev v okviru EU. Peta, pet zaključek, kljub uh, ekonomski krizi je potrebno nadaljevati s financiranjem in izvajanjem ehm, um, akcij za omejevanje škode. In šesta, Evropska unija bo. Uh, bo še naprej uh, financirala raziskave na področju uh, drog in sedmi, sedmi zaključek zadeva marihuano. Tukaj smo opazili, kot se vsi uh, zavedamo, da imamo uh, razpravo o uporabi marihuane, da se bo to še nadaljevalo. In ob koncu, gospa predsedujoča, bi še želela povedati, da je to poročilo šele začetek veliko večje dejavnosti in to je evalvacija strategije EU na področju drog. Ta evalvacija se bo začela v naslednjih mesecih. Komisija bo, jo, jo bo izvedla z pomočjo Eh, zunanjih, eh, zunanjih eh, pogodbenih strank. In vključili bomo agencije, Evropski parlament, civilno družbo, vsi bodo imeli svojo vlogo pri velvaciji te strategije, ki je zelo pomembne za razvoj novega akcijskega načrta na področju zrak za drog za Evropsko unije. I rezultati te evalvacije se pričakujejo za začetek leta 2017 upamo, um, um, da bi to lahko dosegli že prej, vendar pa mislimo, da je 2017 realistični cilj in da bo to tlakovalo pod za nov akcijski načrt za leto 2017, obdobje 2017-2020 in upamo, da bo Evropski parlament uh, aktivno sodeloval uh, pri tej dejavnosti. Hvala. Hvala, gospa Sipala. Sedaj pa ima besedo gospod Boni. Najlepša hvala. Najprej bi se želel zahvaliti za predstavitev Evropske strategije na področju drag in za, drog in za to uh, poročilo. Mislim, da je ta strategija dobro osnova za boljšo in bolj zdravo Evropo. Glavno načelo je zmanjšanje popraševanje in tudi ponudbe prepovedanih drog, pa tudi. Uh, začetek novih prizadevanj, evropskih prizadevanj za zmanjšanje tvegan povezanih z, drog, z drogami eh, v družbi. Od začetka veljave te strategije in kasneje akcijskega načrte smo videli, eh, smo opazili veliko javnih eh, pobud v posameznih državah članicah, zato da bi zvišali zavedanje v družbi imamo veliko uh, kampanj, katerih, tim, uh, katerih cilj je um, torej zavedanje škode glede povezane z uporabo drage in to je drug in to je ključnega pomena tudi za zmanjšanje rabe. E, zdravljenje, rehabilitacija in tako dalje, ravno tako s tem se je treba ukvarjati, ukvarjati za to, da bi promovirali reintegracijo e, uporabnikov drog in to je treba še okrepiti. Po drugi strani pa je problem v dveh razlikah med državami članicami glede tega, kako um, napredne so pri svoji politiki na področju drog. Na eni strani imamo mehke ukrepe, po drugi strani pa imamo uh, veliko bolj uh, ostre ukrepe. Strategija uh, Eh, ocenjuje nacionalne politike in zahteva večjo usklajevanje ter promovira pristop Evropske unije pri spopadanju z drogami. Pomembno je spodbujati nacionalne institucije in agencije EU pri promociji in raziskav, eh, ki bodo temeljili na eh, indikatorjih MCDDA, zato da bi lahko Eh, ocenili povpraševanje in ponudbo eh, drog. In zato je nujno potrebno, da se promovirajo vse dobre prakse in izkušnje med 28 državami članicami Evropske unije. Ravno tako moramo dobiti oceno pripravljenosti posameznih držav pri, za sodelovanje pri skupnih dejavnostih. In to je ključnega pomena, kajti trg drog je vedno bolj čezmejni. In koordinirane, usklajene dejavnosti s strani uh, organov pregona in um, Torej, to usklevanje se vedno, je vedno bolj nujno promi, pri, mm, potrebno, če želimo biti učinkoviti. In uh, pomankanje strategije uh, za nove psihoaktivne snovi je uh, primer, kakšne težave imamo pri trialogu, ko komisija in. Uh, Mm, parlament sodelujeta pri pripravi takih, eh, takih eh, dejavnosti. Eh, zakaj do tega prihaja? Zaradi tega, ker se bojimo preveč usklajevanja na evropski ravni ali zato, ker eh, imajo določene, vsaj določene države članice že dovolj učinkovita sredstva. Evropske institucije in države članice bi morali izboljšati ravno tako zaznavo in oceno novih, um, novih snovi, zato da bi se znale odzvati na prihod takih snovic celoten postopek je zelo dolg in mislim, da potrebujemo um, možnost, da bi to naredili hitreje. Delamo na rešitvah, um, zato da bi um, umaknili ta. Um, to blokado v svetu in mislim, da, se, da moramo torej najti novo rešitev za to in nekaj vprašanj. Kakšni so načrti za uh, psihoaktivne snovi za to leto. In ravno tako v luči konference UNGAS, kaj, kako pomembno bo tema psihoaktivnih uh, snovi tam. In v akcijskem načrtu, uh, kako pomembno je sodelovanje s civilno družbo. Ali nam lahko uh, um, poveste nekaj, nekaj konkretnih primerov takih sodelovacij in ali je to povezano z finančnimi instrumenti. Hvala. Jurek, Gospod Jurek, prosim. Ja, v kontekstu tega, kar slišališmo od predstaviteljki komisij, želim zapitač o. Najlepša hvala, prisluhni sem predstavnici komisije in sedaj bi želel vprašati, kakšno je stališče komisije glede marihuane um, tukaj ne sprašujem o zakonodaju, ampak bi želel oceno tega pojava. Organi, ki nas zastopajo, ali lahko um, raziskujejo ne samo kemično, ampak tudi psihološko izvedejo kakšno raziskavo. Mm, doseči moramo nek zaključek, ali marihuana resnično ogroža zdravje, ali se ponudba marihuane resnično viša in a, je to prvi korak pri um, hujši zasvojenosti ali imamo neko stališče. Ta problem seveda, o tem problemu se veliko razpravlja, ne bi pa smeli dati vtise, dati vtise, da lahko ta, to težavo zanemarjamo. Hvala, gospod, gospod predsedujoče. Sam sem Eh, predstav poročilo in eh, samo v eni točki vidimo, da ima vojna proti, eh, proti drogam dobre rezultate. V Italiji, mislim, da je to najpomembnejši organ za boj proti drogam, nam pove, da mi kot zakonodajalec moramo najti alternativne in učinkovite rešitve enako izhaja iz eh, razprave v eh, skupini Pompidu in tako dalje. Vse skupaj temelji na, znanstvenem, eh, na, na znanstvenih ugotovitvah. In vsi se borijo za to, da bi opisali, kako smo bili doslej neuspešni na področju brok. Prejšnjo leto je bilo je bila organizirana okrogla miza, ki je ravno tako govorila o neuspošnosti, ravno prisotni bo tudi Evropa in sveta, sveta Evrope in tako dalje. Prišlo je do predloga, da bi letno poročali o politikah droge in to je bilo poslano koordinatorja tega odbora. In mi se mi absurdno, da zadnjem poročilu, da zadnje poročilo izhaja iz leta 2004, to je pred 12 leti. Svet se je spremenil in danes moramo v parlamentu parlamentu ne ideološko razpravljati o tem na podlagi znanstvenih uh, ugotovitev. Um, imamo zelo veliko v eh, zelo veliko um, prekrškov v povezavi z, eh, sedmi, z drogami. 57 odstotkov jih zadeva uh, marihuano. 80 milijonov evropejcev pravi, da je kadilo marihuane vsaj enkrat. In naša policija in naši sodniki večino svoje energije porabijo za boj proti nečemu, uh, <clears throat> če, katerega uh, Eh, katerega učinke niso eh, primerja, primerni z novimi psihoaktivnimi snovmi. Torej vprašanje komisije je, ali je res, da Evropska unija bo imela ključno vlogo eh, na tem področju do leta 2014 in kako Evropska komisija se pripravlja na UNDA za leto 2016 in kako namerava vključiti nove razpore prave eh, in nov pristop do lahkih drog. Lepša hvala, sedaj pa ima besedo spet gospa Sipala. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala vsem poslancem za njihove relevantna vprašanja. Kako se EU pripravlja na UNGAS z leta 2016. Strinjamo se z idejo, da je UNGAS 2016 ključni trenutek in mednarodna skupnost mora razmisliti o mednarodnih politikah o drogah in mora oceniti, kaj je bilo storjeno na številnih področjih. Naučiti se tudi mora pogledati, kaj je učinkovito in kaj ni učinkovito. Kako se pripravljamo na Ungas? Svet je novembra 2015 sprejel skupno stališče Evropske unije o, za Ungas in v skladu z eh, mnenjem državami članicami in komisijo so to najbolj pomembne točke za pogajanja eh, za april 2016 temeljijo na strategiji za področja drog. To pomeni, da eh, temeljijo na dokazih tudi po zahvalu eh, prispevka naših, eh, naše agencije MCDDA in tudi po zaslugi drugih politik v drugih državah članicah. Gre za uravnotežen pristop, ki govori o um, zmanjšanju porabe in zmanjšanju ponudbe uh, drog. O tem mm, to lahko povem o UNGAS. Komisija in svet eh, bo, je zelo zadovoljen, da vidi v tej razpravi tudi interes eh, parlamenta, kajti to so zadeve, ki so, ki so pomembne tudi za izvoljene za vse izvoljene člane parlamenta. In strinjam se z gospodom Bonjem, ki je poročevalec eh, o, o tem, da je treba narediti korak naprej. Mi predsedstvo mi in predsedstvo ter številne delegacije in poročevalci razpravljamo o tem, kako bi lahko deblokirali ta dosje. Pomembno je, da to naredimo sedaj, ko bo leto uh, Ungasa in uh, ni mogoče, da bi se v tem letu EU ne odzvala dovolj uh, hitro na to grožnjo novih psihoaktivnih snovi kar pa zadeva vključitev civilne družbe, v EU imamo forum civilne družbe, to je bilo obnovljeno prejšnjega leta, 45 evropskih in nacionalnih agencij sodeluje v tem forumu, eh, s tem forumom se posvetujemo redno, vsakič, ko predstavimo pobude na področju drug. Z njimi se, eh, smo se posvetovali tudi za to poročilo in upam, da bodo um, sodelovali pri pripravi eh, evalvacije eh, strategije. Potem pa kar zadeva eh, marihuano in eh, depenalizacijo te marihuane, tukaj obstaja razprava, glavne hm, pobude to, oziroma kar nekaj pobud so prevzele tretje države. Eh, pobude, eh, ki pa jih še ne moremo oceniti, kaj ti bile so komaj začete. Jasno je, da je treba te. Uh, pobude oceniti v kontekstu strategije in še enkrat bi želela povdariti, da bi si resnično želeli prispevka parlamenta pri evalvaciji strategije. To bo zelo pomembno namreč pri pripravi novega akcijskega načrta. Hvala, gospa Sipala, za te odgovore. Sedaj pa nadaljujemo z politiko na področju drag. Uh, vabim direktorja Eh, Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. In sicer gospoda Aleksisa Gozdela, da se mi pridruži. Pozdravljeni na sestanku našega odbora. Gospod Guzdel je prezel um, eh, to, ta položaj na začetku tega leta in zato vam čestitam in vam želim veliko uspeha pri vašem delu. Danes nam boste predstavili uh, strategijo in uh, akcijski načrt za uh, leto 2013-16. Uh, najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Najprej bi se vam želel zahvaliti za povabilo in za to, da lahko predstavim naš program in našo strategijo. Kot ste povedali, gospod predsedujoče, to je izid dela celotne skupine in dela dveh direktorjev, kajti delo se je začelo pred, pod gospodom Volgogom Gcu, eh, v prehodnem obdobju pa sva to delo skupaj zaključila želel bi, želel bi se zahvaliti članom tega odbora za njihovo podporo, zlasti za predlog, da bi zvišali uh, proračun za naš center. Žal uh, pri tem nismo bili uspešni, čeprav še vedno upam. Vem pa, da lahko računam na podporo tega odbora. Na kratko bi vam želel predstaviti glavne točke našega dela in strategije. Najprej bi želel povedati, um, da je novo to, da je bolj vidna, kak, vidni so cilji in naša vizija. Tudi zaradi tega, ker smo bolj predani temu, da bi Eh, bolje pokazali, kaj je dodana vrednost našega dela. Um, ni presenetljivo, da je cilj agencije prispevati k bolj varni uh, in bolj zdravi Evropi. To sta dva stebra in tudi, da bi torej, eh, ponudili boljše dokaze za sprejemanje politike. In um, na zaslišanju 22. septembra pred tem odborom smo predlagali, da se bomo osredotočili na 3D. Na na tri skupine, to so um, deležniki, institucije, potem uh, profesionalci in uh, nacionalne oblasti kako je strukturirano našo delo. Imamo tri eh, glavne strategije. Prva je komuniciranje eh, dokazov in izmenjava mnenje. Tukaj boste videli vse outpute in vse, vse storitve, ki jih mi nudimo. Druga je eh, specialna strategija in ena izmed prioritet Evropske unije in tega odbora so, eh, je eh, zgodnje opozarjanje na nove psihoaktivne snovi, tretje pa je razvoj boljšega znanja glede eh, analize trendov. Zato, da bi to dosegli in podpirali delo, imamo tri uh, horizontalna uh, področja. Uh, razvoj, gre za razvoj boljših zagotovil za publikacije tega centra in sodelovanje z mednarodnimi partnerji. Potem jim obstajata dve področji, e, zaradi katerih lahko naše delo postane realnost. To je uh, so telekomunikacije in informiranje. Z vami bi želel deliti nekaj ključnih rezultatov, ki jih lahko pričakujete od agencije v naslednjih dveh letih. Prva ključno področje je komuniciranje eh, podatkov in izmenjava mnenje. Mi želimo eh, podpreti eh, torej nuditi dokaze za boljše sprejemanje politike in izboljšati eh, podatke na področju drog. To bomo storili tako, da bomo izboljšali mm, produkte in tudi storitve za deležnike in eh, tudi investirali v izmenjavo mnenje. Če, želimo, če, če želite pogledati širšo sliko, bi v, za tri leta, torej bi za to leto o, omenil poročilo o trgu drog, ki ga bomo pripravili in o katerem bomo poročali skupaj 15. aprila z o, komisarja Aromopolisom. Evropska unija bo prvič septembra pripravila um, ESPA poročilo, nadaljevanje ESPA poročila. Ravno tako bomo pripravili, sodelujemo že z državami članici, svetom in komisijo, pripravili bomo tehnično uh, podporo za pripravo na UNGAS in skupno stališče Evropske unije. Leta 2017 pa bomo prvič objavili novo poročilo o odzivu na droge v Evropski uniji. In kot sem povedal že septembra, bo, bo na sredini naslednjega leta začeli z um, dejavnostmi, ki bodo del tudi obzorja 2020. Govorili smo o Ungasu, o trgu drog. Pomembno je, da poročilo da se poročilo o trgu drog eh, izdaja vsake tri leti in naslednje poročilo bo pripravljeno leta 2018 in torej bo objavljeno 2019. In to je v trenutku, ko bo potekal tudi velik sestanek UNGAS in tako bodo agencije imele možnost eh, da eh, umestno pregledajo strategijo. Del storitev je tudi prispevek uh, eh, MCDDA pri, pri spremljanju drog in zasvojenosti z drogami uh, ter nova strategija in priprava novega strateškega načrta. Pozabil sem omeniti um, pomembno točko, ki bolj, eh, ki, o kateri bomo govorili in to pomeni, in sicer gre za spletni trg drog, uh, in uh, na spletu torej že lahko najdete um, najavo tega. Potem drugo ključno področje je uh, ocenitev tvegan. Tukaj imamo um, dva, dve um, vrsti odziva, kako se bomo odzvali na nove psihoaktivne snovi letos in naslednje leto in verjetno tudi leta z začetku 2018 se bomo osredotočili na novo podatkovno banko, Evropsko podatkovno banko, ki bo eh, seveda vključevala nove podatke in eh, šlo bo tudi za izvajanje novega zakonodajnega okvira. In ravno tako izvajanje člena 28c iz direktive o, o, o farmacevskih sredstvih in tako dalje. In m, češnica na vrhu torte je storitev Eh, in to je pomoč pri, pri pripravi držav kandidatk za vstop v EU in sicer priprava akcijskega načrte. Gre za države Zahodnega eh, Balkana, ki morajo vzpostaviti sistem zgodnega opozarjanja, ki bo v skladu z Evropskim sistemom za zgornje, zgornje eh, opozarjanje. Potem pa še um, analiza trendov. Tukaj bomo vzpostavili tudi sistem nadzora in spremljanja. Še vedno investiramo v to, kar že imamo in to je dolgoročno spremljanje. Hkrati pa eh, skušamo utrditi metodologije in pripravljanje praviti nove metodologije. Letos bomo tudi imeli novo publikacijo, ki bo zadevala wastewater. In vključili bomo tudi informacije, ki jih pridobivamo od uh, eh, izmreže, ki se ukvarja z nujnimi ukrepi letos bomo začeli in z veseljem vam povem, da glede na to, kar sem povedal v septembra, bom upravnemu odboru MCDDA septembra predlagal novo dolgoročno strategijo za obzorje 2025. Pripravljalno delo smo že opravili lani, začeli smo z postopkom pred dvema tednoma in to pomeni, da po treh, potem, ko sem na tem položaju komaj tri tedne in pol, smo tlakovali pot in da bomo skušali, in skušali bomo obdrž, torej, izpolniti vse obveze, ki smo jih prevzeli. Najlepša hvala. Boni. Hvala lepa, gospod Boni. Thank you very much and... Uh... Hvala lepa. Dragi gospod direktor, najprej čestitke za imenovanje. na položaj novega direktorja agencije MCDDA. Hvala lepa tudi za vašo predstavitev strategije za obdobje od 2016 do 2018. Hvala lepa za predstavitev delovnega programa za leto 2016. Veliko je ključnih ukrepov in dejavnosti, ki bodo omogočale agenciji, da bo odigrala ključno vlogo v sistemu zgodnega opozarjanja. Po analizi tveganj bomo skušali zagotoviti izogibanje več uporabe drog in poskušali bomo zaznati nove droge, pa tudi digitalne kanale za psihoaktivne snovi. Mislim, da smo se veliko naučili o vaših srednjeročnih načrtih. Naj vas poprašam o dolgoročni strategiji. To ste omenili na koncu predstavitve. Dejali ste, da v obdobju 2016 do 2025 nameravate doseči določene zadeve. Septembra, ko ste bili še kandidat za položaj direktorja, ste govorili o nujnosti priprave strategije za umestitev MCDDA kot agencije, ki bo podajala analize glede dvog, ki bo pomenila spremembo za uporabnike, da bo to pomenilo bolj varno in bolj zdravo Evropo. Preobrazba e MCDA v informacijski center terja tudi nove zmogljivosti. Kako želite doseči te cilje? Imam še nekaj bolj specifičnih ciljev, eh, vprašanj, ker sem poročevalec za uredbo o psihoaktivnih snovih. Upam, da bomo postopno razmislili tudi o tem, kako prilagoditi agencijo novim pričakovanjem, ki se navezujejo na bolj odločen boj proti psihoaktivnim snovem. Naj vas poprašam o zmogljivosti agencije za hitrejše sprejemanje postopku cen in tudi hitrejše sprejme odločitev po postopku sistema hitrega opozarjanja, zgodnega opozarjanja. Mislim, da je potrebno pospešiti postopke tudi, kar se tiče psihoaktivnih snovi. Zato bi rad slišal vaše mnenje o tem, kako bi to lahko dosegli. V proračunu tudi to ste omenili, strukturo proračuna za leto 2016. V proračunu za to leto imamo 15,5 milijard evrov, kar se tiče izdatkov, in 15,5 milijonov evrov za izdatke, namenili pa smo preventivi samo pol milijona evrov. In to moramo spremeniti v prihodnosti. Mi podpiramo večji proračun za agencijo, za boljše rezultate in za več zmogljivosti. Zanima me tudi nekaj, kar se tiče možnosti krepitve sodelovanja z nacionalnimi laboratoriji in racionalizacijo postopka ocene, ocenjevanja, tako da bi nekatere testne rezultate, ki jih že imamo, na nacionalni ravni lahko uporabili tudi tukaj. Bi bilo to možno? Če da, v kakšni meri? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Boni, gospod Zdehovski. Hvala lepa gospod direktor, zelo sem se veselil vaše predstavitve, ker sem danes zjutraj že dobil vprašanje, kaj bi želel spremeniti pri vaši agenciji. Predvsej obširno sem odgovoril in omenil sem tudi sistem zgornjega opozarjanja, ki ga je omenil tudi gospod Boni. Kako bo ta sistem deloval in kako bi ga lahko izboljšali, imate kakšne specifične predloge. Potem pa naj omenim še razmere lani poleti. Kar nekaj let sem delal kot delavec na cesti. In se zakvarjal z drogami, prečevalim drog in govorili so mi, da je precej novih drog na trgu, ki lahko vodijo tudi do smrti uporabnika. Te droge izgledajo nenavadne, kot naprimer tripi, ki jih vzamejo ljudje, ko gredo v disko, zato da bi izboljšali razpoloženje. Kako se je vaša agencija odvala na to, lahko pišete konkretne korake, kaj ti sem eden tistih, ki si želijo več sredstev za vas, kajti vidim, da se razmere slabšajo. Vprašanje, glede drog se je pocenevalo v zadnjih letih in sedaj se soočamo s posledicami. Sedaj imamo narkomane, ki prihajajo tudi iz bogatejših slojev, ne samo iz najrevnejših. Mnogo koliko meni, da droge niso pomembno vprašanje, pa so. Tretje vprašanje. O veliko državah, od leta 2001, ko se je začela finančna kriza, ni več sredstva za boj proti drogam in zločinom, ki jih droge povzročajo. Na Češkem je samo en policij za celotno regijo, naprimer, pristojen za boj proti drogam. Pa je to za pol milijona prebivalcev, naprimer. To je seveda premalo. Če si ogledate razmere na cestah, na terenu samem, potem lahko vidite, da so razmere slabe, da trgovina z drogo cveti. Sam sem bil presenečen, ko so me na Malti najstnike spraševali, če želim kupiti droge od njih. Torej, vas sprašujem, se tudi vam zdi, da je tako? In še zadnje vprašanje, kar se tiče bolj dolgoročne strategije. Ne morete se seveda lotiti vseh vprašanj, že kar sedaj. Pa vseeno, kaj mislite, kakšna bo vaša strategija do leta 2030 in dlje? Kaj boste počeli v naslednjih 15 letih, morda v povezavi z latinsko-ameriškimi državami ali državami Južne Azije, kjer so droge velikanska težava? razmere so se poslabšale, tudi kar se organiziranega kriminala tiče. Hvala lepa. Gospa Stevens. Thank you, chair. Hvala lepa, predsedoča. Poslušala sem to na razpravo in sedaj imam vprašanje za tiste, ki so morda avtisti mojih izkušenj iz stranskega parlamenta vem, da so to ranljive skupine. Včasih jih uporabljajo tudi za nakup drog. Imate kakšne podatke o teh ranljivih skupinah pri trgovini z drogo? In morda tisti, ki prodajajo drogo, tudi ciljajo na te skupine jih išče. Morda pa imate tudi kakšne podatke o tem, ali se informacije izmenjujejo tudi med državami članicami glede na to vprašanje. V Belgiji podatke poznam. Ljudje, ki prihajajo iz eh, manj premoženih družin, pogosto končajo uječi. Vendar pa se potem ne zavedajo napak, ki so jih storili, da so kršili zakon in tako dalje. Ker so pač eh, invalidi. Morda razmišljate tudi o tem. Hvala lepa, gospod Stevens. Sedaj pa gospod Jurek. Hvala lepa. Naj ponovim vprašanje, ki sem ga že zastavil to sem vprašal komisijo, kakšno je vaše stališče glede marihuane? Kakšna je usmeritev za zakonodajo v državah članicah na tem področju, kakšne bi naj bile naše skupne dejavnosti, naši skupni ukrepi? Vemo, da imamo nasprotujoča si mnenja. Obe strani ne morete imeti prav hkrati. Torej, mislim, da moramo imeti jasno oceno razmer, zato da bomo lahko potem tudi pripravili ustrezne ukrepe. Hvala lepa, gospod Jurek. Sedaj pa gospod Guzdel, dobite tako besedo za odgovore, prosim. Hvala lepa, predsedoča. Kar predvsej zanimivih vprašanj sem dobil. Potreboval bi več časa, vendar pa ne skrbite. Bom kratek. Skušamo biti učinkovit, jedrnat. Najprej vprašanje gospoda Bonja. Prvo vprašanje, kako bi naj v svoji dolgoročni strategiji in svojih ciljih dosegli večjo učinkovitost? Štiri elemente bi omenil. Prvič, odkar sem nastopil položaj in sem nasvedel gospoda Grca, sem bil zelo pragmatičen, kot sem skušal razložiti. Bil sem stroškovno učinkovit in skušal sem sodelovati s svojim gecom. Najprej sem želel privačevati in si pogledati, kam lahko vire namenjamo bolje in jih bolje izkoristimo. Proračun za leto 2016 je zelo dober primer, kajti kar nekaj smo privačevali z najemom stavbe in zahvaljujoč podpore, komi, podpori komisije smo lahko ta sredstva namenili skoraj izključno za operativne dejavnosti. To je prvi primer. Prav tako pa imamo tudi dolgoročno strateško vizijo, na temo katerega bomo čez 4 tedne organizirali tudi že prvo delavnico v agenciji. Potem bo sledila strategija, ki jo bo sprijel pravni odbor in ko bo to sprejeto, bom to zase ne predstavil tukaj. Potem pa bomo tudi razmejili pristojnosti. In skušal bom, koliko se le da, izkoristiti pristojnosti agencije, centra, tako da bomo zagotovili, da bomo kar se da dobro služili novim dolgoročnim ciljem. Potem pa še vprašanje o tem, kako bi naj prilagodil naše zmogljivosti, kako bi lahko podali več ocen. Najprej, potrebno je nadaljevati z delom pri izboljševanju delovanja, se prilagajati načinu, kako uporabljamo proračun. Sredstva potrebujemo tudi za za časne zaposlene, ne potrebujemo vseh sredstev samo za stano zaposlene. In potem, kar se tiče nacionalnih podatkov, to že počnemo, si jih izmenjujemo torej prek eh, sistemov zgodnega opozarjanja, s tem bomo nadaljevali. Prav tako pa je gospod Zdehovski spraševal o tem, kako bi lahko izboljšali ta sistem. Mislim, da je eden od izzivov za zakonodajalca ta, da se pri pripravi tega predloga osredotoči na to vprašanje. Jasno je, da to ni enostavno vprašanje. Pomembno je, da če se ogledamo prvo ceno tvegan, leta 99 smo prvič imeli skupni ukrep in ta je bil predviden za nekatere elemente presoje tvegan. Danes imamo tega veliko več, veliko več je znanja, veliko več je disciplin, ki morajo biti vključene. Istočasno pa s temi skupnimi ukrepi imajo države članice šest mesecev, da potem izvedejo to odločitev. Takrat so imeli šest mesecev, sedaj imajo leto. To je pomembno za tiste, ki si želijo skupnih ukrepov in ki si želijo, da bi sistem za zgodno opozarjanje bil kar se da zgoden in bi pomagal EU sprejemati dobre odločitve in to hitro namesto da bi, na primer, trajalo dve leti, preden se določena substanca prepove. To bi bilo protiproduktivno. Kar se tiče vprašanj gospoda Zdehovskega, torej, hvala lepa obema, gospodu Bonjo in gospodu Zdehovskemu, za vprašanje, kako torej izboljšati delo na področju novih psihoaktivnih snovi. nekaj že načrtujemo in komisija nam velikodušno pomaga z dodatnimi odhok sredstvi. Ne vem, ali nam bo to uspelo ali ne še letos, vendar pa vseeno. V prihodnje bi poleg naložb, ki jih agencija izvaja za konsolidacijo podatkovnih pas, in sedaj se to še širi in želimo to bolje komunicirati s partnerji. Torej je potreba, da poleg tega imamo boljši sistem analiz, alarmov in da bolje uporabljamo te informacije. V tem trenutku sredstva še ni. Prav tako nimamo dovolj ljudi, ki bi se lotili tega projekta. Torej, predlog vašega odbora, da se naš proračun poviša, bi se osredotočil na določena področja in ta sistem bi bil eden od leteh. Potem pa kaj počnemo glede novih sintetičnih drog, ki so lahko smrtonosne, že pri prvi uporabi, kaj počnemo? Verjetno ni ravno znano, da objavljamo tudi opozorila glede javnega eh, zdravja v tem trenutku. Se to sporoča partnerjem po državah članicah ko to sporočamo, pa se soočamo z izjivom, da seveda ne želimo stvariti panike za nove substance, ki so nevarne, pa jih morda v določenih državah še ni. Zato uporabljamo kanal, ki je bolj znanstven in bolj strokoven in torej stopimo v stik s tistimi, ki so imeli odločitve in strokovnjaki v državah članicah. Seveda bi s tem rad nadaljeval. Seveda pa to pomeni tudi, skupaj s tem, kar sem dejal za sistem, ki sem ga omenil, skušamo torej zagotoviti več sinergij s sosednjimi podobnimi agencijami. Potrebno si je še prizadevati na tem področju in s tem bomo nadaljevali tudi letos. Potem pa dolgoročna strategija. Kaj nameravam storiti na področju mednarodnega sodelovanja? Govorili ste o letu 2030. V tem trenutku imam petletni mandat. Tudi če bi to, ta mandat bil podaljšan, bi to predolgo časovno obdobje. Torej, dobro, kaj se ja želim? Želim si, da bi bili podporna služba institucijam Evropske unije svetu, parlamentu, komisiji, pa tudi službi za zunanje delovanje pri izvanju evropske politike. Naj ustrajam pri izvanju evropskih politik, kajti to je zelo pomembno, to je tudi maja našega mandata. Saj notranje imamo sredstva, da delujemo boljše, da smo boljša podporna služba in tako želimo nadaljevati. Mislim, da je to največji izziv, ker tako kot se spreminjajo droge, se moramo spreminjati tudi mi moramo ponuditi nove storitve parlamentu, tem odboru in državam članicam. In potem zadnje pripombe, vprašanja gospe Stevens in gospoda Jurka. Kar se tiče invalidnih oseb, ranljivih skupin bolj nasplošno, EMC DDA že dolgo spremlja in pripravlja preventivne ukrepe za te skupine. nedvomno pa bo poročilo, ki ga bomo naslednje leto prvič objavili, tudi najti to temo. In potem še vprašanje gospoda Jurka, kakšno je moje stališče, kar se tiče marihuane. Žal, stališče nimam, lahko pa povem, da sledimo in spremljamo kaj se dogaja ne samo v EU, temveč tudi drugje. Veliko se dogaja v ZDA in v Latinske Amerike v tem trenutku. V Urugvaju, na primer, imajo znanstveni odbor za oceno in e MCDDA DDA je bil povabljen kot opazovalec. Seveda pa naša vloga ni odločati, kakšna bi naj bila politika po državah, članicah ali na evropski ravni, kar se tiče na primer marihuane ali kakšnega drugega vprašanja. Naj izpostavim, da smo v vseh razprah, ne samo o marihuani, temveč tudi o nacionalnih in regionalnih politikah na področju drog, v tem trenutku na tem, da pozabljamo, kaj je naše izhodišče. V vseh Amerikah, še prav posebno v latinski, je največji premik katerem se govori, je od Montela, ki ni namenjen veliko pozornosti enemu zaradi modela, ki se da namenjen ne veliko pozornosti le temu. Če se ogledamo v EU, smo imeli leta 1991 strategijo na področju drog. Enski svet je to, eh, svet Rima je to sprejel. In če se zdaj pogledamo politiko Evropske unije in držav članic, potem smo že v zadnjih 30 letih videli, da smo imeli najprej ravnotežen pristop do drog, zmaševanje popraševanja in tudi ponudbe, da pa seveda ne moremo primenjati regij. In potem še ena težava, ki je popolnoma drugačna, še prav posebno, če premenjamo Ameriko in Latinsko Ameriko in EU, je nasilje, ki je povezano z drogami, še prav posebno trgovina z drogami in proizvodnja drog. Torej, imamo prispevke, zelo pomembno pa je, da države članice sodelujejo, kajti politika na področju drog ni izključna pristojnost Evropske unije, v veliki meri je to pristojnost držav članic. Sodelovanje, usklajevanje pa je pomembno. In dejstvo, da bomo verjetno imeli skupno stališče na tem področju je že zelo pomemben prispevek in vsaki regiji, globalno gledano in tudi po državah članicah, so razmere različne, moramo prilagoditi naš odziv glede na posledice, ki jih to ima na nacionalni ravni. Upam, da sem torej odgovoril na vsa vprašanja, prav tako pa bi se vam rad zahvalil še enkrat za vaše povabilo. Ko boste dobili osnutek proračuna agencije za leto 2017, boste videli, da zahtevamo točno toliko, kot je predvideno v večletnem finančnem okviru. Morda se boste spraševali, zakaj si ne želimo več denarja, saj jim želimo pomagati. Razlaga je sledeča. V tem trenutku želimo zagotoviti, da uskladimo naše dejavnosti s končnim rezultatom. Če seveda bomo imeli potencial za to, da bi bili več sredstev, potem lahko pripravimo načrte tudi za to. Ne moremo pa sedaj pripraviti več načrta samo zato, ker bi imamo obete, da bomo dobili več sredstev. Zato smo se odločili, da za leto 2017 ne bomo zahtevali več, najprej bomo skušali privačevati, pokazali, da lahko vrčujemo, da lahko delujemo sinergetično in se potem lahko vrnemo na proračun, kjer bomo lahko še bolj učinkoviti in bolj trajnostni. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kozdel za odgovore in za predstavitev. Vse najboljše v naslednjih letih. Tako, sedaj pa še zadnja točka danes večer. To je izvajanje tako imenovane direktive o enakosti pri zaposlovanju. Gospa Stevens je poročevalka in bo predstavila svoje mnenje. Besedo dobi kar gospa Stevens, prosim. Thank you, chair. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Direktiva, ki se nanaša na enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu, je zelo pomembna, kajti vsi morajo biti obravnavani enako, ne glede na starost, spol, spolno usmerjenost in tako naprej. Resnično verjamem, da ni nobene hierarhije med različnimi oblikami diskriminacije. Skrbime predvsem večkratna diskriminacija. Tu ni dovolj pravne jasnosti in gotovosti, pogosto zaradi zelo razrobljenih standardov in pravil po državah članicah. Gospa Stevens, lahko samo za minuto prekinete svoj nastop, kaj ti kolege bi prosila, da zapustijo dvorano. Vem, da je težko spremljati razpravo, ker je ura pozna, ampak vseeno vas prosim, da zapustite dvorano. Pa Stevens? Should I wait until people have left? naj počakam, da vsi zapustijo dvorano, ki ne želijo biti pri razpravi. Kot je zapisano v mnenju, upam, da bo to poročilo upoštevalo tudi obvezo po zagotavljanju ustrezne namestitve za invalidne osebe. Člen 5 direktive od delodajalcev zahteva, da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili spoštovanje načela enake obravnave. Primerni ukrepi zajemajo tudi naprimer nudenje tolmačev za jezikovni jezik na delovnem mestu in sposabljanje. UNRCPD, torej Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb, ki jo ratificirala Evropska unija, pa tudi odbor v mesecu augustu v petem členu navaja, da je treba odpraviti diskriminacijo, zagotoviti enakopravnost. Vse strani morajo zato sprejeti ustrezne pogoje za to, da se zagotovijo ustrezni delovni pogoji. Diskriminacija se vse bolj pogosto pojavlja, premalo krat se jo prijavlja. Uh, če želimo izboljšati izvajanje, praktično porabo te direktive, moramo nujno osvestiti vse o zaščiti, ki že obstaja. Izvajati moramo obstoječa pravila, preden zahtevamo sprejem novih politik in pobud. To mora biti prednostna naloga. Izboljšati moramo nacionalni sistem pritož, izboljšati tudi delovanje nacionalnih organov za enakopravno obravnavo. Nediskriminacija na področju dela in zaposlovanja je učinkovita zgolj, če se celovito borimo proti diskriminaciji na vseh področjih življenja. Veselim se že sodelovanja tako z vami v odboru Libe, kot tudi z odborom za zaposlovanje. Tam je gospa Weber, soporočevalka. Upam, da bomo spodbujali izvajanje te direktive v vseh državah članicah in institucijah Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Stevens. Komisija, gospa Gronš iz GD za zaposlovanje, bi vi želeli kaj povedati? Thank you very much. Um, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Samo par besed bi rada povedala. Podpiram parlament pri tem poročilu na lastno pobudo, ki se nanaša na izvajanje direktive. Še posebej se strinjam z zbiranjem podatkov. Namreč tega na tem področju ni dovolj. Seveda smo poročevalki in parlamentu na voljo, lahko vam posredujemo vse informacije v zvezi z izvajanjem te direktive. Mi smo tisti, ki se ukvarjamo s pritožbami in tudi s postopki zaradi kršenja. Bi pa rada povdarila, da se lahko držimo zgolj tistega področja, na katerega se direktiva izredno nanaša. Upam, da se boste v svojem poročilu tudi osredotočili na to konkretno področje, ki pa je nažalost omejeno, zato ker ostali dve direktivi iz leta 2008 niste bili sprejeti. Zelo veseli smo, da ste sprejeli to pobudo in vas v celoti podpiramo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Stevens, bi še kaj dodali? Ne, dobro, najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 1. februarja, 1. Torej februar do 6. popovdne. 29. februarja naj bi glasovali v odboru Libe. Hvala lepa vsem za pozornost in sodelovanje. Današnje srečanje je bilo zelo dolgo. Lep večer in vidimo se na naslednjem sestanku, zelo verjetno v ponedeljek 1. februarja v Strasboru. Hvala.